Hello everyone. We resume our business for today. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Začenjamo s prvo točko na dnevnem redu in sicer gre za mehanizem civilne zaščite. Poročevalka za ta dosje v soodločanju je gospa Gardini. Danes bomo obravnavali osnutek poročila. Gospa Gardini, ko boste pripravljeni, lahko predstavite svoj osnutek poročila. Hvala lepa. Se opravičujem, res imam natrpan dnevni red. Zadnje dni imela sem sestanek na drugi strani parlamenta. Se bom kar neposredno lotila tematike. Bom skušala biti kratka, nedrnata, ne vem, koliko časa imam na voljo predlog komisije vam je znan, razloge za pripravo tega predloga smo že obravnavali, mnenja smo si izmenjali tudi glede samega predloga. Mislim, da je parlament eh, relativno enotnega mnenja. Glede tega predloga naj nakratko podarim, katere so bile tiste glavne točke, katere so tiste glavne spremembe, ki jih predlagam v svojem poročilu v primerjavi s prvotnim predlogom. So pa vsi ti predlogi namenjeni temu, da se okrepi predlog komisije. Vsi si želimo, tako mi kot državljani, da bi imeli na voljo mehanizem Unije na področju civilne zaščite, ki bi deloval čim bolj učinkovito, ki bi bil zanesljiv. Pri reševanju, verjetno veste, da je komisija predlagala povezavo s posameznimi sredstvi, ki jih lahko uporabljamo v kontekstu reševanja. V svojem poročilu pa sem ta seznam sredstev nadomestila seznamom tvegan, pri katerih se lahko uporabijo določena sredstva oziroma določeni instrumenti, če se izpostavijo posamezne pomakljivosti. Tako bomo lahko bolj fleksibilni, odprti tudi, kar zadeva tehnološki in drug razvoj v tem sektorju. Kar zadeva No, prepričana sem, nekatera stališča sveta so namreč prišla tudi do naših ušes. Kar nekaj kritičnih točk je za svet, ko gre za vodenje in nadzor reševanja strani komisije. To je zagotovo nekaj dobrega, to je prednost, ki jo ponuja ta predlog zato ker moramo zagotoviti dodatna sredstva. Če sem prav razumela, so nekatere države malce zaskrbljene v smislu, da če bi italijanski gasilci sodelovali pri nekem dogodku, potem bi sredstva prestavili pod nadzor komisije, ampak želela sem povdariti, da bomo to reševanje izvajali zgolj v pomoči dodatnih sredstev poleg tistih, ki so že na voljo na ravni držav članic. Upam, da bomo s tem uspeli razrešiti dilemo, ki se je pojavila, da bomo s tem pomirili države članice. Prejšnje poletje smo bili priča dogodkom, ko so morale države pomagati druga drugi, kajti če moram pomagati neki drugi državi in če pošljem svoje enote v Španijo na mesto v Italijo ali Grčo ali na Portugalsko, potem bomo morali nameniti tudi dodatna sredstva. Ob, oceniti je treba tudi, katere razmere so bolj nujne in katere so manj nujne, ampak zagotoviti moramo tudi ta dodatna sredstva, zakaj bi porabili dodatna sredstva, drugoče nam jih potem zmanjka pri nas. Poleg tega komisija predlaga dodatna sredstva kar zadeva prevozna sredstva. Sama sem vključila dodatna sredstva za prevoz, vendar si želim tudi, da bi države oblikovali registr, v katerem lahko najdemo potem vsa sredstva, ki niso del unaprej opredeljenega pula. In to bi zabeležili v registr. Kot veste, izkušnje kažejo na področju civilne zaščite da je pomembno za, predvsem to, da vemo, kje lahko najdemo nekaj, kar potrebujemo. Tako ne bomo izgubljali ne časa, ne gospodarskih verov, ne človeških verov, ne kulturnih dobrin. Zato prosim, da se oblikuje to vrsten registr, kjer bomo zbrali vsa sredstva, ki jih imajo države na voljo. Vedeti moramo tudi, kakšna je struktura upravljanja in vodenja teh sredstev, da jih bomo lahko porabili. Še ena zadeva, ki je po mojem mnenju pomembna, ker združuje dva vidika Evrope, ki sta pozitivna, se pravi civilna zaščita in Erasmus. Dobro bi bilo, če bi imeli tudi Erasmus na področju civilne zaščite. Takšen Erasmus bi prispeval k razvoju poenotenih standardov na področju izobraževanja. V tem kontekstu to je zelo pomembno tudi z vidika uspešnega sodelovanja med državami članicami. Ta izmenjava, to sodelovanje že potekata, zato da bi oblikovali še skupne standarde, kajti na tak način bomo lahko dosegli bolj optimalno delovanje. Člen šest predloga. Še ena točka, ki je bila predvsej kritično obravnavana, gre pa za upravljanje tvegan. V zadnjem mandatu smo pri tej tematiki uspeli najti kompromis. In sicer, da lahko države članice posredujejo povzetek ocene tveganja, ne celo oceno tveganja. Kolikor sem razumela, države med seboj sodelujejo na različne načine na tem področju. Nekatere države pošljajo izjemno kratek povzetek ocene tveganja, druge države pošljajo širšo oceno tveganja. So pa države nekoliko bolj zadržane pri posredovanju teh ocen tveganj, verjetno tudi zaradi tega, ker pogosto vsebujajo določene občutljive podatke. Rekla pa sem, da je treba to oblikovati na nekem skupnem modelu, ki ga bo komisija pripravila. Se pravi, da bomo pripravili skupne povzetke, ko gre za ocene tveganj, zato da bomo te povzetke lahko med seboj potem tudi primerjali. Potem je še par točk, kjer sem nekoliko okrepila zadeve, o katerih smo se že dogovorili, ko gre za načela, ko gre za nekatere katastrofe, lahko gre za naravne katastrofe, lahko gre za katastrofe, ki jih povzroči človek. Uh, V uvodnih izjavah sem tudi povdarila, da je preprečevanje gozdnih požarov ključnega pomena tudi na globalni ravni, zato ker želimo zmanjšati emisije CO2. Nekatere študije namreč kažejo, da požari na globalni ravni prispevajo kar 20 odstotkov emisij CO2. Potem je pa tu še pomembno načelo subsidijarnosti. Kot smo to storili že v zadnjem mandatu, sem tudi tokrat povdarila, kje se mi je zdelo pomembno to načelo uporabiti. Zelo pomembno je, da vključimo lokalne in regionalne organe v delo, to je načelo subsidijarnosti, ki je na področju civilne zaščite res temeljnega pomena. To so ključne točke. Zagotovo bodo številni kolegi podali svoje pomembne prispevke kaj te na področju civilne zaščite je ogromno poglavi, ki jih lahko obravnavamo, tudi ko gre naprimer za ravnanje živalmi v tem kontekstu. Pripravljena sem sprejeti vaše prispevke. Glede na to, s kakšnimi izrednimi razmerami smo se soočali lansko leto, bi bilo dobro, če bi bilo to besedilo nekoliko bolj lahkotno, zato da bomo lažje dosegli zastavljene cilje. Uh, Hvala. Sedaj pa še poročevalci v senci, nekateri so tukaj, drugi ne. Najprej na vrsti gospod Andrulakis. Hvala lepa. Pozdravljamo predlog Evropske komisije v zvezi z krepitvijo Evropskega mehanizma civilne zaščite. Eh, v zadnjih eh, letih smo bili priča velikim katastrofam, na portugalskem veliko ljudi umrlo zaradi požarov, v Grčiji zaradi poplav novembra. Se pravi, nobena država članica se ne more sama soočiti z eh, katastrofami takšnih razsežnosti. Verjetno se bo v prihodnosti se bodo takšne katastrofe v prihodnosti dogajale še pogosteje, zato se morajo države članice na to pripraviti. Kar se tiče osnutka mnenja, se želim zahvaliti gospe Gardini za to vse upravljeno delo. Strinjam se z številnimi predlogi sprememb. Tudi sam mislim, da bi v 12. členu morali obravnavati eh, primere, za katere je primeren takšen mehanizem civilne zaščite, zato je treba predvideti ustrezne strukture. Prav tako bi morali imeti nekakšen program Erasmus, o tem je govorila tudi poročevalka. Eh, morali bi omogočiti tudi izmenjavo izkušenj za tistimi državami, kjer so eh, kjer obstajajo veliki problemi. Potem 21. člen, tukaj bi bilo bolje, če bi časovni rok še podaljšali in sicer bi vse skupaj morali povezati z stopnjo sofinanciranja. Potem uh, morali bi preveriti tudi možnosti preverjanja, zato mora poskrbeti komisija. Ampak moramo se zavedati, da v času takšnih kriz potrebujemo nemuden odziv na takšne katastrofe. Hvala lepa. Gospa Jatenmaki. Mikrofon za tolmače, prosim. Zahvaljujem se poročevalki za osnutek eh, poročila. Ko gre za civilno zaščito, je sodelovanje med evropskimi državami bistvenega pomena. Vemo, da se bodo v prihodnosti ekstremni vremenski pojavi eh, pomnožili zaradi podnebnih sprememb, torej gre za poplave, gozne požare, eh, suše. Vse to bo eh, prizadelo evropejce v vedno večji meri. Mm. Katastrofe se žal ne ustavijo pri mejah. Civilna zaščita je torej nekaj na področju, česa bi morali poskrbiti za sodelovanje med evropskimi državami. Morali pa bi najprej analizirati trenutno stanje in pa korake, ki so potrebni za naprej. Najprej treba izhajati iz odgovornosti. Meni je bilo zagotovljeno, da glavna odgovornost ostaja pri državah članicah, torej pri nacionalnih organih, organih na ravni držav, občin eh, in mest. Države članice in pa njihovi organi so najbližje državljanom in tukaj treba spoštovati načelo subsidijarnosti. Nacionalni organi so tisti, ki lahko eh, najbolje odločajo o načrtih eh, soočanja za tveganje. Zato moramo biti previdni pri, pri prenosu te odgovornosti iz nacionalne ravni na komisijo. Eh, zlasti je to problematično v primeru um, Evropskega nabora civilne zaščite. No, vemo, da sicer nekaterim državam manjkajo določene zmogljivosti, ampak mislim, da odgovor uh, Mi za to, da prenašamo odgovornost komisiji in pa denar v evropski eh, proračun. Tukaj ne spoštujemo dovolj načela subsidijarnosti. Predlog komisije tudi ne eh, upravičuje izbire opreme na osnovi analize tveganj. Mislim, da bi države članice morale eh, skupaj uporabljati zmogljivosti, eh, tudi če so te v lasti ene same države članice. Takšen skupen nabor bi teže upravljali. Treba je poglobiti sodelovanje med nacionalnimi organami, organi, njihovi najbolj naravni partnerji so sosednje države, saj imajo te države skupno okolje in jih eh, pogosto prizadenejo iste nesreče. Potem drugič, treba je okrepiti mehanizem civilne zaščite, ne da pri tem damo komisiji pristojnost, da odloča o napotitvi nacionalnih zmogljivosti. Končna odločitev bi morala ostati pri državah članicah. Tretjič, treba spodbuditi države članice. Treba je pomagati državam članicam pri največjih izzivih na področju zmogljivosti. Razmišljati je treba strateško. Pripravljenost ne pomeni poslati opremo v tujino, ampak gre za kulturo pripravljenosti še preden uh, udari katastrofa. Toliko z moje strani. Eh, Hvala, sedaj pa gospa Mela. Merci, Hvala lepa, gospa predsednica. Zamisel o tem, da bi okrepili mehanizem sodelovanja na področju civilne zaščite na evropski ravni, je pravzaprav zelo dobra, kajti vidimo, kaj se dogaja v primeru naravnih katastrof, ki prizadanejo prijateljske države, ki so podhranjene, kar zadeva kadrovske in druge vire. Tako kot pri epidemijah, tudi pri nasrečah in katastrofah velja, da ne poznajo meja, zato moramo med seboj sodelovati. V celoti podpiram predloge kolegice, ki se je oglasila pred menoj. Seveda so sistemi civilne zaščite del nacionalnih sistemov zaščite. V Franciji je Ministrstvo za notranje zadeve pristojno za to področje, se pravi, da zdaj, ko se soočamo s teroristično grožnjo, še toliko bolj velja, da potrebujemo močno obrambno vejo, močno policijo, močen civilno zaščitni sektor in močno sodstvo. Storiti moramo korak naprej na tem področju. Spodbujati je treba previdnostno načelo, zato da bomo vnaprej lahko predvideli, koliko sil bomo kje potrebovali, morajo pa države članice biti odgovorne za to vrsto, to vrsto načrtovanje, ne komisija, da ne bo komisija postala neke vrste hibrid. Sveda imamo evropsko obrambo, ampak na tem področju se mi zdi, da bi morale biti države članice pristojne za delovanje na tem področju pod pokroviteljstvom komisije. Hvala. Hvala sedaj pa gospod Gizeke. Hvala za besedo predsedojoča. Rad bi se zahvalil tudi poročevalki Elizabeti Gardini za predstavljeno poročilo. Mislim, da se sedaj prepiramo o podrobnostih, kaj ti cilj civilne zaščite nekaj, kar lahko vsi podpremo. Pa res, da so določeni govorniki že povedali, da moramo upoštevati načelo sorazmernosti in subsidijarnosti. Tukaj nimamo nobene pravne podlage za popolno harmonizacijo. Res sem tudi razočaran, da komisija ni opravila ocene učinka, kajti komisija bi morala pri vseh bistvenih zakonodajnih predlogih opraviti takšno oceno. Res se sprašujem, zakaj tega ni storila. In komisija, prosim, da nam sporočite, zakaj tega niste storili. Želim si tega odgovora. Potem pa še predlog spremembe 15 v poročilu glede obveznosti poročanja Gardinijeva je omenila registr, ampak če bi to razširili še na zasebne osebe, bi povečali upravno breme, kar pa sploh ni praktično. Ključno je seveda, da upoštevamo načelo subsidijarnosti. V Nemčiji imamo seveda to zelo dobro urejeno in operativna pristojnost mora ostati tudi v rokah držav članic. Se pa popolnoma strinjam s poročevalko pri civilni zaščiti Erasmus. Zanima pa me, kako bomo pravzaprav prenesli proračunska sredstva iz obstoječih proračunskih postavk v okviru programa Erasmus v novo proračunsko postavko. Ne vem, ali bomo sedaj uh, uvedli novo proračunsko postavko z novimi proračunskimi sredstvi, kajti vsi vemo, da nas čakajo sedaj še težka pogajanja o večletnem finančnem okviru. Hvala, gospa Kabeson, hvala za besedo. Glede predloga komisije mislim, da je prišla v pravem času. Mehanizem civilne zaščite predstavlja dodano vrednost v Evropski uniji ne potrebujemo harmonizacije in v to smer tudi ne gre sam predlog komisije. Gre za usklevanje in sodelovanje s pričo naravnih nesreč, ki presekajo zmogljivosti v državah članicah. Gre za sodelovanje, usklevanje in ne harmonizacije. In če bi seveda odpravili te sezname morebitnih tveganj. Mislim, da bi s tem nesli ogromno zmede v celotni pristop. Države članice pa bi imele tudi določene pomisleke v zvezi s tem. Sama mislim, da gremo v pravo smer, potrebujemo gotovost. In ta mehanizem civilne zaščite je res ključen za Evropsko unijo. Pomembno pa je seveda preprečevanje. Treba je izboljšati samo preprečevanje in zmanjševanje tvega. Mislim, da je treba orisati in sestaviti nov zemljevi tvega na podlagi vseh obstoječih podatkov, ki jih imamo, tako da se bomo lahko hitreje odzvali na morebitne naravne nesreče. Vsi vemo, da so naravne nesreče v zadnjem času veliko bolj povezane z podnebnimi spremembami. Zato bi tudi želela povedati, da je ta mehanizem zelo pomemben in da ne smemo pravzaprav pomešati z drugimi sorodnimi razpravami. Potem pa še sklad za solidarnost, kot sem še dejala, naš namen je, da preprečimo naravne nesreče in če že do njih pride, da uskladimo naš boj proti naravnim nesrečam. Mislim, da bi bilo tudi dobro, da naredimo vse v naših močeh, da postane ta sklad bolj pošten in enakopraven za vse regije in da tukaj ne bomo upoštevali relativnega bogatstva določenih regij in na takšen način ne bomo škodovali najbolj oddaljenim in revnim regijam. Kot sem že dejala, poročevalka je na pravi poti in mislim, da je ta mehanizem zelo dober, predstavlja dodano vrednost Evropske unije in mislim, da ga je treba še naprej izvajati. Hvala. Sedaj pa dam besedo naslednjemu govorniku. Hvala za besedo, hvala tudi poročevalki za res izjemno delo. Mislim, da potrebujemo oceno učinka za ta zakonodajni predlog. Komisija ga še ni opravila. Mislim, da je komisija delala samo dva tedna na tem predlogu, potem pa ga je že predstavila in to ni dovolj po mojem mnenju kot je še dejala kolegica Kabezon, potrebujemo seveda ustrezno podporo v primeru naravnih nesreč. Ne smemo pozabiti na načelo subsidiarnosti in sicer, da so države članice pristojne za obvladovanje naravnih nesreč. Pa res, da tukaj moramo spostaviti določeno ravnotežen, sicer da lahko države članice pomagajo ostalim državam članicam ki so jih naravne nesreče prizadele in zato imamo solidarnostni sklad. Pomembno je, da storimo vse v naših močeh, da preprečimo naravne nesreče. Imamo tudi nekaj vprašanj. V predlogu komisije se razlikuje med varnostnimi tveganji, safety risk, gre za naravne nesreče, in security risk, kot je recimo terorizem. Zanima me, ali je ta razlika sploh utemeljena, kajti po mojem mnenju čisto vseeno, ali pride do terorističnega napada ali do naravne nesreče. Obe nesreči sta namreč hudi in si moramo ob njih tudi pomagati. Potem pa niti ne vem, ali se moram pogovarjati samo o nesreče znotraj Evropske unije oziroma tudi, kadar je treba pomagati tretjim državam državam. Sam mislim, da je treba najprej pomagati državam članicam znotraj Evropske unije, potem pa, ko bomo imeli že uveljavljen sistem, pomagati tretjim državam. Toliko o tem naboru civilne zaščite. Dobro je, da naredimo še več glede izboljšanja same mreže civilne zaščite. To lahko podprem, ni mi pa všeč nov predlog nabora sredstev RESC EU. Gre za določeno osebje, določeno ekipo, ki jo bodo države članice poslale v drugo državo članico, da ji pomaga v primeru naravne nesreče. Moram pa upozoriti na to, da komisija sploh ni opravila ocene učinka. Recimo, če bo ta ekipa Rescue EU delovala na nizozemske, me zanima, ali bodo naši pristojni organi še vedno imeli izključno pristojnost nad njo oziroma ali bo Rescue EU imela izključno pristojnost nad njo nacionalnem ozemlju nizozemske. O tem moramo razmisliti. Še enkrat, potrebujemo jasnost, oceno učinka, večji povdare. Pa mora biti na preprečevanju in na večji odgovornosti. Hvala sedaj pa, gospod Lize. Hvala za besedo, predsedojoča. Hvala tudi Elizabeti Gardini za to poročilo. Priznati moram, da moramo v moji politični skupini imeti še bolj poglobljeno razpravo, preden se lahko opredelimo dokončno do tega zakonodajnega predloga. Zanima pa me, komisija, zakaj niste opravili ocene učinka? Kadarkoli, kaj želimo od komisije, moramo spoštovati zelo podrobne postopke, moramo biti zelo previdni. Pred kratkim sem se pogovarjal tudi z. Uh, nekdanjim generalnim sekretarjem, ki mi je povedal, da nam lahko seveda to uspe, ampak potrebujemo oceno učinka, potem se Timmermans na podlagi ocena učinka odloči o morebitni predložitvi zakonodajnega predloga. Potem pa vse gre zelo hitro. No, komisija je sedaj vse opravila zelo hitro, brez ocene učinka in to ni prav. Komisija mora, kadarkoli pripravi zakonodajni predlog, predložiti tudi oceno učinka. In nam je dovolj. To je nespremljivo. Vsi moramo spoštovati že uveljavljene postopke. Lahko podprem številne dele v poročilu, ki jih je predlagala Elizabeta Gardini in sicer da imamo nek seznam tehničnih zmogljivosti, ne vem, kaj pravzaprav potrebujemo. To je bolj tehnične narave. Mislim, da se je treba o tem odločiti na kraju samem. Glede na previdnostnega načela s tem se lahko strinjam, tudi temu pa moram povedati, da moramo vseeno rešiti življenja ljudi to mora biti naša prednostna naloga. Potem pa me zanima še, kdo bo pravzaprav nadziral namestitev zmogljivosti res EU. Zanima me, ali bo ta ekipa odgovarjala pristojnim organom na terenu države članice, kamor bo napotena. Se pravi, zanima me vprašanje pristojnosti. Poleg tega pa sam tudi mislim, da je treba ukrepati. Poglejmo si samo gozne požare na portugalskem, ruskem ker reševalne enote so hitreje prispele na Portugalsko, kakor pa naše in to je nespremljivo. Res moramo izboljšati naše zmogljivosti. Se lahko rečemo, da vse dobro deluje in da bodo države članice ohranile svojo pristojnost, ampak to ni dovolj. Potrebujemo rešitev, ki bo omogočala tudi drugim državam članicam, da pomagajo prizadete države članice, pri tem pa bomo seveda tudi upoštevali načelo subsidijarnosti. Potrebujemo res dobro rešitev. Hvala. Sedaj pa gospod Mandl. Hvala za besedo predsedojoča. Rad bi se zahvalil poročevalki Elizabeti Gardini za to poročilo. Res se mu je popolnoma posvetila moram povedati, da se popolnoma strinjam z gospodom Lizom, pa tudi z našim nizozemskim kolegom. Temu pa bi želel dodati še dvoje. Najprej gre za centralistični pristop, ki ga pritegne Evropska komisija glede te ekipe Rescue EU. Mislim, da je tukaj treba upoštevati tudi načelo subsidijarnosti. Elizabeta Gardini je načelo subsidijarnosti počrtala v samem poročilu in zato bi se rad tudi zahvalil. Potem pa nisem najbolj naklonjen tudi vseevropskim javnim razpisom za Rescue EU danes ste omenili določene države, recimo gasilce v Italiji, ki seveda temelji na prostovoljstvu. In zato res ne bi želeli imeti komercializacije reševalnih enot, do katere bi prišli z takšnimi javnimi razpisi. Potem sem tudi vesel, da se predvideva tudi sofinanciranje tudi za sredstva, ki ne prihajajo iz tega nabora. In dobro je tudi, da ste lepo opredelili različna tveganja in da omenjate tudi nevarnost terorizma. Hvala. Oziram se po dvorani, ima kdo še kakšno vprašanje? kaže, da ne, zato bom dala besedo še predstavniku komisije. Hvala za besedo, predsedojoča. Najprej bi se rad zahvalil poročevalki za opravljeno delo. Res sem tudi vesel, da je omenila, da pozorno spremlja razprave v svetu. Se bo, bom osredotočil na vaše vprašanje, ampak še prej bi želel povedati naslednje. Nas vodi načelo subsidijarnosti, skladno z členom 196 pogodbe o delovanju Evropske unije. Zato mora biti tudi rešitev, ki jo iščemo, združljiva s tem členom. Res je, da bi lahko komisija storila več z zakonodajnim predlogom, ampak subsidiarnost nas tukaj zavira. Glede ocene učinka pa sledeče. Sicer ne morem odgovoriti na vprašanja institucionalne narave, vam pa lahko predstavim celo ni postopek tega zakonodajnega predloga. Ne smemo pozabiti na prvo vseevropsko oceno učinka, v kateri so sodelovali vse države članice in sicer že pred gozdnimi požari lani. Poleg tega smo tudi že opredelili določene vrzeli, ki obstajajo, pomankanje zavetišč. Poleg tega ne smemo pozabiti na poročilo računskega sodišča, ki nam je naročilo, da lahko še marsikaj poenostavimo poleg tega pa smo tudi naročili neodvisno zunanjo študijo. S tem pa smo potem bili tudi pripravljeni na nov zakonodajni predlog. Je pa res, da nas je lani presenetila sezona požarov v gozdovih v Evropi, ki je bila zelo dolga od aprila, maja, vse do novembra ko govorimo o poletju ponavadi, imamo v mislih jun, julij, august, september. Lani je v naravnih nesrečah umrlo več kot 200 ljudi, stopa na portugalskem. Predsednik komisije nas je zato povprašal, kaj sploh počnemo. Oktobra smo mu sporočili, da želimo mobilizirati sredstva, ampak da jih nismo našli. Ko pa smo jih našli, jih nismo našli pravočasno. Predsednik komisije je zato tudi verjel, da se moramo hitreje odzvati, tako da bi rešili tudi življenje ljudi in zmanjšali škodo. In zato smo se odločili tako na hitro za ta zakonodajni predlog. Zato pa tudi nismo pravili ocene učinka. Ampak če se pogledamo zakonodajni predlog, potem boste videli, da se ne osredotoča na komisijo, ampak na države članice. Na sredstva držav članic, ki jih komisija sofinancira. In sedaj komisija namerava povečati sofinanciranje, gre za prostovoljni delež sredstev. Države članice druga drugi pomagajo s temi sredstvi, ne komisiji, to je pomembno povdariti, poleg tega pa smo tudi povedali, da bi z našim proračunom sofinancirali ta sredstva in sicer veliko več, kakor pa v preteklosti. Ozrtočili smo se na osem držav članic, se pa strinjamo, da je to pristojnost držav članic. Najprej imamo seveda lokalni, regionalni, nacionalni odziv, potem pride do dvostranske pomoči med dvema državami članicam, potem imamo ta nabor sredstev in šele kasneje pride do zmogljivosti RESC-EU. Od leta 2013, ko imamo novo zakonodajo, pa smo ugotovili, da države članice niso mogle 13-krat pomagati svojim državljanom. Nismo našli sredstev za to pomoč. Vse se ni začelo lani, ampak lani so bile posledice res strahotne načelo subsidiarnosti. Ne smete pozabiti na to, da nimamo nezmogljivosti niti ambicij pri komisiji, da bi operativno usklajevali in vodili operacije civilne zaščite v državah članicah. Mi si samo želimo, da najdemo rešitev na pogost problem. Lani poleti, popolnoma sem pripričan, da da smo imeli zadosten nabor sredstev v Evropski uniji, ker pa so se vse države članice soočale z hudimi tveganji, ni prišlo do porazdelitve teh sredstev. Zato komisija pravi, da je treba ta sredstva tudi predvideti na ravni Evropske unije in sicer ne v Bruslju. Države članice bi morale imeti dostop do njih, se pravi, da bi bile jim na razpolago nekje v bližini. Mi pa od vas zahtevamo samo sledeče. Če država članica zaprosi za ta sredstva, bi se mi želeli samo odločiti, da se ta sredstva porabi. Se pravi, hočemo imeti samo strateško odločitev. Vse operativne odločitve pa pripadajo državam članicam. Še enkrat, komisija tukaj ne bo delala na lasno pobudo, ampak samo na prošnjo držav članic države članice bo to operativno vodile, vse operacije civilne zaščite komisija pa bo samo sprejela strateške odločitve, glede porabe sredstev. Komisija ne bo prevzela teh operacij, tudi če bi si to želeli, nimamo nobenih zmogljivosti za to, glede Erasmus za civilno zaščito. No, to je zanimivo, imamo poseben program, ki ga financiramo v okviru civilne zaščite, je pa seveda omejen in ta izmenjava poteka samo nekaj dni oziroma ne več nekaj tednov. Bi pa bilo seveda zanimivo, če bi lahko podaljšali trajanje tega programa in izmenjave. Čisto na koncu pa ne smemo pozabiti na naslednje. Mi smo operativna služba naši zaposlani delajo 24 ur vsak dan in vsak dan v tednu. Seveda to je časih težko, če imamo zelo kompleksno zakonodajo. Sodišče nam je tudi povedalo, da lahko vse poenostavimo, zato smo se tudi odločili, da bomo poenostavili stopnje sofinanciranja. Zakaj smo se v predlogu odločili, da izključimo sofinanciranje za sredstva zunaj tega nabora? No, razlog je zato, ki ga smo slišali že prej pri naši poročevalki Elizabeti Gardini. Komisija je odvisna od držav članic in če država članica ne poda prošen za sredstva, potem seveda komisija ničesar ne more storiti. Ampak najhujše pri tem je, da spoh ne veste, ali boste dobili odgovor od druge države članice v okviru informacijskega sistema civilne zaščite. In če tega ne dobite, potem iščete druge rešitve. Prav zato se je lani tudi zgodilo, da so tretje države pomagale državam članicam. Se pravi, njihov odziv je bil hitrejši od našega. Zato je res dobro, da vemo, kakšna sredstva obstajajo, tako da bomo lahko bolj učinkoviti in bolj operativni. Kakršni koli predlog za povečanje naše fleksibilnosti je zaželeno. Potem pa še nekaj, kar je tudi zelo pomembno. Mi se seveda sedaj osredotočamo na države članice in na njihovo suverenost, glede tega, ali bodo zaprosile za pomoč ali pa ne. In da jo prejmejo samo, če za njo prosijo in če imajo operativno zmogljivost in operativni nadzor nad tem. No, komisija poleg tega povdarja tudi preventivo in pripravljenost in sicer ne v zakonodajnem predlogu, kajti pač vse temelji na členu 196 pogodbe o delovanju Evropske unije, ampak v našem sporočilu smo povedali, da bomo uporabili tudi strukturne sklade in poskrbeli tudi za to, da bomo upoštevali še načela preventive in prilagajanju podnebnim spremembam. Moram tudi povedati, da smo se posvetovali tudi z strokovnjaki iz ostalih služb, tako da bomo v prihodnje imeli tudi načelo pogojevanja, s katerim bomo še bolj upoštevali načelo pripravljenosti. Poročevalka. Hvala, gospa predsednica, hvala lepa tudi vsem kolegicam in kolegom ter tudi komisiji, ki je, se mi zdi, izčrpno odgovorila na vprašanja, ki so bila zastavljena. Deloma so se ta vprašanja nanašala tudi na moje poročilo. Sama sem prepričana, da bomo opravili dobro delo. Tisto, kar sem želela še povedati, pa je, da bo to celotno delo temeljilo na delu, ki smo ga opravili v zadnjem mandatu. Takrat smo zastavili dober, jasen okvir Spoštovali smo tudi načelo subsidijarnosti, apsolutno. Zato sem že na začetku povedala, da sem v tem besedilu tam, kjer je to možno, tudi povdarila vlogo lokalnih, regionalnih in nacionalnih organov. To je bila vedno zvezda Severnica, ki nas je vodila pri delu, tako zdaj kot tudi v prejšnjem mandatu, ko smo pripravljali nov mehanizem unije na področju civilne zaščite tega nikakor nisem spreminjala. Novo delo, ki ga bomo opravili, pa se bo izvajalo v tem strukturiranem okviru, ki temelji na načelu subsidijarnosti. Civilna zaščita ne more dobro delovati, če delujemo na preveč različne načine. Civilna zaščita nastaja na ravni ozemelj. Prvi, ki so pri nas odgovorni za civilno zaščito, so tisti, ki imajo zelo dolgo zgodovino in dolge izkušnje na področju civilne zaščite. Pri nas so župani glavni. Od županov naprej pa gredo po lestvici naprej. Najprej začne župan, torej na ravni občin se eh, lotevamo dela civilne zaščite, če tam ne gre, gremo stopnjo više na regionalno raven, potem na državno raven. Lani smo imeli tudi izkušnje, naprimer, ko so nam pomagali kolegi iz Maroka, ker nismo uspeli razrešiti določenih težav. Kar zadeva pomisleke, ugovore in nasprotovanja, ki ste jih izrazili. Vse to, kar ste rekli, podpiram, zato ker je to skladno s pristopom, ki smo ga obrali in ga želimo ohraniti. S prispevkom vseh pa bomo lahko tudi bolje opredelili vse te posamezne situacije, da se bodo na ustrezen način tolmačile, da bo vsem jasno, v katero smer gremo. Bi vas rada pa zgolj še na nekaj spomnila, kajti vedno vas spomnim na to. Eurobarometrovi podatki so stabilni na enem področju. 90 odstotkov od evropskih državljanov podpira civilno zaščito in tudi želi, da bi civilna zaščita pomagala, kadarkoli se država ne uspe znajti pri razreševanju določenih težav. Upam, bom potrkala na les. Glede na to, da smo doživeli teroristične napade, da se teoretično lahko tudi še zgodijo, bi morali biti pripravljeni še na kaj slabšega. Upam sicer, da se ne bodo več pripetili, ampak že v prejšnjem mandatu smo si želeli, da tega poglavja ne bi več odpirali. Mi se zdaj pogovarjamo o izjemno sofisticiranih instrumentih in ena sama država bo težko to sama izvajala Poleg tega ne mora vsaka država uporabljati svojih instrumentov, 27, trenutno še 28. Potrebujemo nekaj skupnega na evropski ravni, državljani v prvi vrsti terajajo od nas, da zagotovimo varnost. V zadnjih anketah je to izpostavljeno, namreč naše državljane v prvi vrsti skrbi varnost. Mislim, da nam civilna zaščita lahko ponudi instrument, s katerim bomo lahko državljanom pokazali, da jih zmoremo zaščititi. Hvala. Hvala poročevalki, s tem smo tudi zaključili to točko na dnevnem redu. 10. aprila pa nam prosim do 11. ure pošljete še predloge sprememb 16. in 17. maja, pa bomo o tem glasovali v našem odboru. Poglejmo se sedaj naslednjo točko na dnevnem redu, gre za pregledno in odgovorno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 da mi je veliko čas, da sem lahko pripravila to mnenje. Gre za pregledno in odgovorno upravljanje naravnih virov v državah v razvoju. Res je dobro, da so nas v tem odboru prosili za pripravo mnenja. Vse je namreč povezano z pariškim sporazumom in tudi z doseganjem ciljev trajnostnega razvoja. Varstvo gozdov je nujno, zlasti varstvo starih gozdov. Pripričana sem, da je tukaj Evropska unija odgovorna, da nosi odgovornost napram tretjim državam. Vsi si vemo, da vse države stremijo k gospodarskemu razvoju, ki veliko krat pride tudi na škodo gozdov. Sedaj moramo pa poskrbeti za to, da bomo ohranili določeno okoljsko ravnoteže. Moram pa seveda tudi povedati, da je komisija v petek predstavila tudi študijo o krčenju gozdov. Dobro je, da je ta študija bila sedaj predstavljena, ampak sedaj moramo sprejeti še določene korake na tem področju. Komisija je dejala, da je tudi Evropska unija soodgovorna za krčenje gozdov, zato moramo najti tudi ustrezne rešitve na tem področju. Evropska unija mora spoštovati pariški sporazum in tudi cilje trajnostnega razvoja. Zato moramo preprečiti propadanje gozdov in krčenje gozdov. Veselim se tudi vaših predlogov sprememb. Prepričana sem tudi, da bomo dosegli mm -hmm napredek. Pomembno pa je tudi, da se skupaj borimo proti krčenju gozdov. Tako da bodo tudi naši otroki se lahko igrali v gozdovih in živeli v prijetnem naravnem okolju. Hvala sedaj pa bom dala besedo poročevalcem v senci. Marjana Petir. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa tudi poročevalki. Skupina ELS bo prav tako uložila nekaj predlogov sprememb, bi pa rada povedala še par besed v zvezi s to pomembno tematiko. Vsak dan smo priča posledicam podnebnih sprememb. Vidimo, da se pojavljajo številni meteorološki pojavi, zelo hudi pojavi od suž do poplav. Te so prizadele v zadnjem obdobju tudi mojo državo Hrvaško. Pomembno je, da sprejmemo politiko, s katero bomo preprečili, da bi se globalna temperatura do konca stoletja dvignila za več kot stopinjo in pol. K temu smo se zavezali tudi v okviru pariškega sporazuma, zato mislim, da bi morali sprejemati politike, ki gredo v to smer. Nismo pa sami na tem svetu. Skupaj s partnerji bi morali storiti veliko več, zato da pomagamo tudi državam v razvoju. Zmanjšati bi morali krčenje gozdov, bolj odgovorno bi morali ravnati na področju kmetijstva in gozdarstva, zato je zelo pomembno, da znotraj Evropske zakonodaje opredelimo merila, pa tudi politike, s katerimi bi lahko dosegli ta cilj, zato da se zmanjša krčenje gozda. Ko bomo spremali ukrepe, pa moramo biti previdni predvsem, zato, da ne bomo s svojimi ukrepi zmanjševali gozdnih površin v tretjih državah. Vse sprejete ukrepe pa moramo postaviti v ustrezen zakonodajni okvir, predvsem pa moramo paziti, da ne bomo pretirano obremenili MSP-je in da ne bomo onemogočili tem akterjem dostop do trgov tudi na mednarodni ravni in v okviru mednarodne trgovine. Namreč meni so se nekateri akteri pretožili, zato ker pravijo, da naletijo na ovire predvsem v Indiji in v Ameriki zaradi tega, ker postavljamo mi ovire drugim na evropskem trgu. Zato bi rada opozorila vse vas in tudi komisijo na ta problem. Mi je pa res žal, da najbolj v tem primeru trpijo mali kmetje, manjša gospodarska podjetja in tisti, ki živijo na podeželju. Hvala. Hvala. Bi želel to še kaj dodati? Kaže, da ne, zato bom dala besedo gospe Mers, ki je tukaj v imenu komisije. Hvala za besedo, predsedojoča. Gozdovi so v naravi najbolj radodarni viri z številnimi ekonomskimi in socialnimi koristmi. Pomembni so za našo zemljo, za blaginjo, mir, bogatstvo in za ljudi. In seveda ne poznajo nacionalnih meja. Zato so za nas kritično, globalno, javno blago. Vsi poznamo cilje trajnostnega razvoja za 2030 in tudi v pariškem sporazumu smo povedali, da se je treba boriti proti nezakoniti sečni gozdov, proti krčenju gozdov in proti propadanju gozdov. Preglednost in odgovornost sta ključnega pomena za boljše upravljanje gozdov na globalni ravni, zlasti v kontekstu dodatnih naravnih oplemenitev. Res smo veseli, da je odbor za razvoj podal pobudo skupaj z vašim odborom. Ta pobuda je zelo pomembna. Res bo koristila vsem pri našem delu na področju upravljanja gozdov. Bi pa še enkrat želela omeniti določene koristi v okviru naše pobude FLEGD. to leto bomo obeležili 15. obletnico tega programa, ki temeli seveda na zavezništvu držav članic, tretje države, organizacije civilne družbe in javnega sektorja. Namen te pobude pa je, da bi preprečili krčenje gozdov in nezakonito sečenje gozdov. Mar se kaj smo že dosegli, imamo 15 sporazumu o prostovoljnem partnerstvu z tretjimi državami. Poleg tega podpiramo tudi programe za okrepitev zmogljivosti med civilno družbo in vlado skupaj z desetimi novimi tretjimi državami. Ne smemo pa pozabiti uredbo o lesu, ki prepoveduje dajanje na trg nezakonito pridobljenega lesa. Poleg tega ne smemo pozabiti tudi na nacionalne politike javnega naročanja, ki prihajajo tudi za določenimi omejitvami. To je delo v okviru pobude FLEGT. Je pa poročevalka že omenila, da ni samo nezakonita sečnja, ki vpliva na gozdove, rudarstvo, gradnja, infrastrukture, kmetijstvo, poljedelstvo, pridobivanje kaučuka, palmovega olja, kakavovca in kave. To je proizvodnja, ki je tudi prispevala k krčenju gozdov. Komisija je prejšnji petek objavila dve študiji, na tem področju in upam tudi, da vam bosta obe študiji pomagala. Prva študija govori o prihodnih ukrepih Evropske unije za boj proti krčenju gozdov, potem pa imamo še študijo o okoljskih in socialnih učinkih pridobivanja palmovega olja. Je pa res, da te študije ne predstavljajo uradnih stališč Evropske komisije. Je pa res, da bosta obe študiji zelo pomembni, ne samo za komisijo, ampak tudi za Evropski parlament. Pripričan sem, da vam bosta pomagali pri vašem delu. Hvala sedaj pa dajem besedo ponovno poročevalki, gospa Konečna. Hvala za besedo. Na hitro se bom odzvala na zastavljena vprašanja, pa tudi na to, kar je dejala komisija. Res upam, da bomo čim prej sprejeli ustrezne odločitve. Ne smemo pozabiti na to, da smo kar nekaj časa čakali na obe študiji, zlasti na drugo študijo, ki govori o učinkih proizvodnje palmovega olja. Politika krčenja gozdov ne sme škoditi nikomor. To je politika, ki bo koristila celotni družbi in prihodnim generacijam. Zato sem tudi prepričana, da nam bo uspelo s temi pobudami ohraniti in ustrezno upravljati z gozdovi v prihodnosti. Hvala, s tem smo zaključili tudi razpravo o tej točki. Do 22. marca mi prosim pošljete predloge s premem. 16. in 17. maja pa bomo o tem mnenju glasovali na našem odboru. Sedaj pa se lahko lotimo naslednje točke na dnevnem redu, ki govori o prihodnosti preskrbe s hrano in kmetijstvom kmetijstva. Porčevalka tega menja je Anželik Delej. Merci. Hvala lepa, gospa predsednica, drage kolegice in kolegi. Gre za mnenje, ki ga pripravljamo v zvezi s prihodnostjo skupne kmetijske politike in preskrbe s hrano in kmetijstva. V odboru zelo odblizu spremljamo to politiko, ker gre za temeljno politiko Evropske unije. Če smem, bi najprej podala par splošnih pripomp. Najprej glede časovnice. Časovnica je zelo kratka. Reforma iz leta 2013, to je zadnja reforma, še vedno ni začela veljati v vseh državah v celoti. 13 mesecev smo potrebovali za pogajanja o mini reformi, tako imenovani reformini minibus. Konec maja naj bi komisija pripravila dokončen predlog omnibusa, kar pomeni, da bomo imeli na voljo zgolj 9 mesecev do volilne kampanje, ko lahko obravnavamo vse te predloge. Niti ne vemo zaenkrat, kakšen bo nov finančni okvir, ne vemo, kaj se bo zgodilo z brexitom. Težave imamo zaradi tega tudi glede postopka. Komisija je morala počakati na to, da je parlament glasoval o poročilu kolege Dorfmana, potem lahko šele pripravi svoj predlog. Konec maja bomo torej imeli na voljo cel kup novih besedil. Ne vem, kako bomo lahko pripravili svoje stališče, o tem naj bi potem glasovali že v začetku junija. Komisija je torej izredno pritisnila na parlament. Parlament na žalost nima druge možnosti, kot da se uklone in da prisilno koraka naprej. Zato sem bila prisiljena pripraviti to mnenje v angleščini, ki ni moj materni jezik. Enako velja tudi za vaše predloge sprememb, kar je obžalovanja vredno zlasti pri reformi, ki je, kot sem že prej povedala, izjemno pomembna reforma komisija se je zato sama izpostavila tveganju, da se zadeve zapletajo, kajti če do leta 2019 ne bomo zaključili s tem delom prihodnje komisije in prihodnih poslancev, nič več ne bo zavezovalo k temu, da z delom na tem področju nadaljujejo. V svojem poročilu pravim, da bi morali uskladiti kmetijsko in okoljsko področje. SKP mora ostati sektorska politika, ne splošna politika, kot to predlaga komisija. Sektorska politika pa bi morala pritegniti kmete k temu, da začnejo izvajati boljše prakse, v cilju vsega skupaj pa naj bo prehod k dvojni uspešnosti, okoljski in gospodarski. Arhitektura SKP je takšna, kot je, predlagano ohranimo dva stebra. V prvem stebru, ki bi ga opredeljevali na evropski ravni, bi govorili o neposredni pomoči, ki temelji na eko pogojevanju. Drugi stebr je manj učinkovit, šlo pa bo za sektorski regionalni razvoj, šlo bo bolj za spodbude, s katerimi bi zagotovili naložbe, usposabljanje, spodbujali inovativnost in raziskave na lokalni ravni. Zamisel o tretjem stebru, ki naj bi bil namenjen instrumentom za krizno upravljanje, O tem bi morali prav tako razmisliti. SKP bi morala biti bolj ambiciozna tudi pri zelenih energijah, ki so vezane na kmetijstvo. Še posebej imamo v mislih naprimer soproizvodnjo beljakovin. Glasovanje je potekalo danes zjutraj v odboru. Agri, kjer so glasovali torej o stročnicah. Glede trgovinskih sporazumov naj SKP zagotovi predvsem to, da vsako vožen kmetijski proizvod spoštuje enake okoljske, zdravstvene in socialne zahteve, kot veljajo za evropske proizvode, ker gre tu za mnenje. Sem eh, morala vse skupaj zapisati na eni strani, čeprav je to tema, o kateri je toliko zapovedati. Z veliko mero zanimanja seveda pričakujem tudi vaše prispevke, kolegice in kolegi. Skrajni rok za vložitev predlogov sprememb pa je torek 27. marec do 11. ure. Imate čas. Hvala lepa za vašo pozornost. Thank you very much. That's right. Those are just life amendments. Hvala. Sedaj pa se malo oziram po dvorani. Bi želel to kaj dodati. Gospod Ek. Danke, frau. Hvala za besedo, predsedujoča, dragi kolegi, drage kolegice. V številnih členih, v tretjem, devetem in v členu 186, Govorim seveda o pogodbi o delovanju Evropske unije in seveda namen teh členov je, da zagotovimo varstvo naših potrošnikov in da jih tudi nahranimo. Pri tem pa je treba zagotoviti tudi visoko stopnjo varstva zdravja. Zato bi morali tudi v samem mnenju upoštevati glavne cilje pogodbe o delovanju Evropske unije in sicer da bi omenili še socialno enakopravnost in okoljevarstvo. Vsi vemo, da bomo vsi trpeli, kadar bo prišlo do določenih naravnih nesreč in do poslabšanja stanja okolja. časovnem obdobju 2014 do 2020 bo Evropska unija 20 odstotkov svojih sredstev namenila boju proti podnebnim spremembam. Vsi pa tudi vemo, da je bila komisija preveč pozitivna glede ozelenitve SKP. Z drugimi besedami, marsikaj treba še storiti 70 odstotkov izpustov toplogrednega plina prihaja iz kmetijstva, zlasti iz živinoreje in prireje mleka. In vsi vemo, da je kmetijstvo z sorodnimi panogami odgovorni za zmanjšanje biotske raznolikosti. Poleg tega moram tudi povedati, da eh, poročevalka marsi kaj, kar bi pravzaprav koristilo našim državljanom, ni vključila v samo mnenje. Ne govori toliko o zdravju in kakovosti življenja ljudi ter tudi živali, kajti treba je povedati, da je blaginja živali tudi nekaj, kar vpliva na blaginjo ljudi je Pariza tega ni storila, ker bi to seveda prevedlo do določenih komercialnih problemov. S reformo SKP imamo sedaj čudovito priložnost, da postane naše kmetijstvo gonilo za razvoj. Potrebujemo SKP, ki bo preprečilo nove škandale z herbicidi in s ponarejeno hrano. Nova SKP mora poleg tega tudi zagotoviti, da bo varnost naših hranil in živil najboljša po celotnem svetu. Ampak tega ni omenjeno v samem mnenju. Ko sem si prebral osnutek tega besedila, sem sedaj pod vtisom, da imam pred sabo besedilo predstavnikov kmetijskih združenj ne pa nekega uravnoteženega besedila, ki bi kritiziral sistem, ki je privedel do toliko bivanskih problemov in do velike količine živilskih završkov. Moramo spremeniti naš pristop in v ta namen bom podal tudi določene predloge spremem za boljšo izvajanje obstoječe zakonodaje na področju dobrobiti živali. Poleg tega bom podal tudi predloge, ki bodo zahtevali več sredstev za boj proti podnebnim spremembam in za zaščito biotske raznolikosti. Potrebujemo tudi več podpore za majhne kmete, za družinsko kmetovanje, zmanjšati pa moramo tudi sredstva za kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo z intenzivno živinorejo. Najlepša hvala. Bi želel kdo še kaj dodati? Izvolite. Hvala za besedo. No, seveda ne prej bi se rada zahvalila poročevalki tudi mene skrbi glede same časovnice. Vsi vemo, da bo komisija kmalo tudi zaključila srednjeročno finančno programiranje. In če si preveremo to poročilo, potem vidimo, da obstaja ogromno neskladnosti. Je pa res, da tega sedaj ne moremo spremeniti, se posebno strinjam s tem, kar je prej povedala poročevalka. Kmetijstvo mora več prispevati v prihodnosti k varstvu narave in okolja. To je zelo pomembno. Mislim, da bi moralo biti to veliko bolj izpostavljeno v prihodnosti kakšnem mnenju. Sicer vem, da mnenje kratko, ampak vseeno mislim, da bi morali to bolj počrtati. Potem pa še nekaj o sonaravnem trajnostnem kmetijstvu, ki je veliko krat pravzaprav odvisen od velikosti kmetijskega gospodarstva. V parlamentu veliko krat govorimo, da moramo podpirati majhne kmete in zdi se nam, da so majhne kmetije tiste, ki so bolj so naravno usmerjene. Ampak veliko temu ni tako, to moramo bolj proučiti, treba je jasno določiti merila za kmetijsko in so naravno kmetovanje. Majhne kmetije veliko krat niso enakorednica so naravnega kmetovanja in ni vse odvisno samo od velikosti kmetijskega gospodarstva. Hvala. Dobro, sedaj pa bom dala besedo komisiji gospod Anjotis. Can, can someone help him? Ali mu lahko priskoči na pomoč? works very well. Can you hear me now? Yes. Mi lahko sedaj slišite? Dobro. Še enkrat najlepša hvala za besedo. Sedaj bi želel nekaj povedati o samem zakonodajnem predlogu komisije, kje se nahajamo, ne bom govoril o samem postopku, kajti postopek je tudi odvisen od določenih neznanih dejavnikov, gre za velikost VFO-ja in za Brexit. Tu je še ogromno negotovosti, zato o tem ne bom govoril. Kar pa bom storil, pa je, da predstavim štiri glavne elemente komisije, ki se tudi odraža v današnji razpravi. Prvič, s tem sporočilom se komisija želi usredotočiti na bolj okrepljeno varstvo okolja in na okrepljen boj proti podnebnim spremembam. To je povezano tudi z samim mnenjem, sicer da je treba povezati ekonomsko in okoljsko uspešnost SKP-ja. Imeli smo tudi zelo dolga javna posvetovanja pred pripravo tega sporočila. In moram povedati, da smo tudi pripravili oceno učinka in ugotovili smo, da imamo sedaj na voljo nove tehnologije, s katerimi lahko združimo okoljsko in ekonomsko uspešnost in celotno uspešnost tudi izboljšati. Se pravi, da lahko dosežemo več sinergije. Zlasti je treba tukaj omeniti kmetijski posvetovalni sistem, ki nam zelo pomaga. Poleg tega pa mora biti tudi pomoč bolj ciljno usmerjena. Tukaj se popolnoma strinjam, da ni vse odvisno od velikosti kmetijskega gospodarstva. Velikost je tukaj zelo neutralna. Pomembne so spretnosti upravljanja in vodenja samega kmetijskega gospodarstva. Je pa res, da je ključ porazdelitve finančnih sredstev med državami članicami tudi zelo pomemben in mislim, da bo sedaj podpora bolj ciljno usmerjena. Tretjič, moramo biti bolj odvisni od znanja, treba je povezati raziskave, tehnologije in sam kmetijski posvetovalni sistem potem pa še čisto na zadnje, treba je vzpostaviti boljše ravnotežje med odnosom Evropske unije in državami članicami ter upravičenci SKP-ja. Tako da ne bo toliko podarka na nadzoru, ampak na uspešnosti. Seveda to ne pomeni, da bomo ukinili inšpekcijske preglede in presoje, ne, ampak povdarek bo zlasti na sami uspešnosti teh pregledov in na uspešnosti kmetijskih gospodarstev. No, treba pa tudi omeniti, da je zdravje tudi sedaj bolj vidno v SKP-ju. Treba je omeniti še spremljanje uporabe protimikrobnih sredstev, ne samo v veterinarskem, pa tudi v humani medicini. Poleg tega pa bo SKP poskrbela tudi za to, da bodo kmetje bolj odgovorni in da bodo bolj prisluhnili skrbem potrošnikom. Potem pa še nekaj o samem procesu, priprave tega sporočila. Na voljo imamo že ogromno študij glede SKP-ja. Recimo umenim lahko oceno učinka, pa tudi dejstvo, da je komisija opravila zelo poglobljeno javno posvetovanje. Poleg tega smo ob zaključku tega javnega posvetovanja pripravili tudi konferenco, na kateri smo se pogovarjali o glavnih pričakovanjih naših državljanov glede SKP-ja. Hvala lepa, gospa Dele. Beseda je spet vaša, da zaključite razpravo. Hvala, gospa predsednica, zelo na kratko. Če se navežem na to, kar je povedalo več kolegov tako kot gospod Ek, bi tudi meni bilo ljubše, da bi stvari bolj poglobljeno obravnavali, ampak v roku desetih dni res eh, nima človek veliko prostih rok za to, da pripravi mnenje. Poleg tega je mnenje kratko, ne moremo van vključiti vsega. Slišala sem tudi pojasnila gospoda Panejotisa z komisije. Gre za to, da skušamo zagotoviti dvojno uspešnost vseh kmetijskih gospodarstv želimo zagotoviti uspešen prehod. Zabeležila sem si pripombe vseh kolegov, računam pa tudi na vaše predloge sprememb, zato da v tem kratkem roku pripravimo dokončno mnenje. Naj še enkrat povdarim, da bomo o tem mnenju glasovali, saj že več ne vem. No, o predlogih sprememb. Najprej predloge sprememb morate uložiti do 27. marca. Hvala. Najlepša hvala, s tem smo zaključili razpravo o tej točki. Če dopolnim še samo to, kar ste povedali glede predlogov sprememb, o tem bomo glasovali 25. in 26. aprila v odboru Envi. Predlogi sprememb pa so zgolj v angliškem jeziku. Naslednja točka na dnevnem redu je izmenjava mnenj z deležniki v evropski strategiji za plastiko. Ampak deležnikov še ni v dvorani, namreč prihajajo izven Evropskega parlamenta. Razprava je predvidena šele ob pol petih, tako da imamo do takrat odmor. Vidimo se ob pol petih, potem nas čaka izmenjava mnenj s strokovnjaki oziroma z deležniki.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 Hello everyone. We can resume our business. Ponovno pozdravljeni, lahko nadaljujemo z delom. Welcome to our exchange of views. Dobrodošli na izmenjavi mnen z deležniki. Govorili bomo o evropski strategiji za plastiko. To organiziramo v kontekstu dela na poročilu na lastno pobudo, ki se nanaša na strategijo za plastiko. 16. januar je komisija objavila sporočilo s tem v zvezi gre za dokument, ki sodi v svežen krožnega gospodarstva. Lep pozdrav vsem deležnikom in predstavnikom Evropske komisije, s katerimi se bomo danes pogovarjali. Naj jih predstavim. Najprej gospa Saskia Valaret, višja svetovalka za trajnostni razvoj pri esenci, Belgijski zvezi za kemijo in industrijo na področju biologije. Potem je z nami tudi Ema Prisland, predstavlja Rethink Plastic Alliance, ukvarja pa se predvsem z pomorskimi odpadki in odprtem morju. Z nami je tudi dr. Patricija Vangeluve, direktorica Plastics Europe, ki se ukvarja s potrošniškimi in okoljskimi zadevami. Z nami je tudi gospod Aro Mekimatila iz A3 PLC, ukvarja se z razvojem embalaže. Z nami je tudi predstavnik komisije, gospod Kestutis Sadauskas direktor za krožno gospodarstvo in zeleno rast v Generalnem direktoratu za okolje. Besedo pa najprej predajem gospodu Nemesmakarju, ki je pročevalec za to področje. Izvolite. Mikrofon zagovornika, prosim. Als de microfoon nu al op staat, is het ook goed. Ja, ik ga mijn inleiding dus bijzonder kort houden. Hvala lepa. Zelo kratek bom v teh uvodnih izjavah, ker danes popovdne nimamo na voljo veliko časa. Pomembno je, da strokovnjakom zagotovimo dovolj časa, zato smo jih danes tudi toliko povabili. Najprej prisrčen pozdrav vsem. Rad bi se vam zahvalil, ker ste prišli na sestanek v tako kratkem času. Plastika je dragocen vir, ampak plastiko zelo nespametno uporabljamo, zato prihaja do hude škode za okolje, za gospodarstvo in podnebje. Izziv, s katerim se soočamo, je, kako uporabiti plastiko na bolj trajnostni način znotraj krožnega gospodarstva, poleg vrednostne verige. Različni deležniki so vključeni v to vrednostno verigo, uspemo pa lahko pri svojem delu zgolj v primeru, da vsi deležniki vlečejo v isto smer. To je tudi razlog, zakaj se mi zdi še posebej pomembno, da danes poteka ta izmenjava mnen. Zelo se že veselim te zelo zanimive razprave. Hvala lepa, zdaj pa besedo predajam deležnikom. Najprej gospa Valred, izvolite. Bi lahko prikazali tudi predstavitev, prosim? Hvala. Najprej hvala lepa za povabilo. Kdo je zadolžen za predstavitve?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 odbora. Morda lahko nakratko predstavim esencijo. Gre za Belgijsko zvezo za kemijo in industrijo z področja biologije. Zastopamo nekje 750 podjetij. V esenciji imamo tudi poseben oddelek, ki je odgovoren za proizvodnjo plastike, za predelavo plastike. Danes zastopam njih. Kar zadeva plastiko, naj povem, da pozdravljamo ta nov predlog o strategiji za plastiko. Upam, da se bo s tem spremenil način razmišljanja, da bomo dosegli boljše rezultate. Z velikim veseljem ugotavljamo, da v tej strategiji za plastiko priznavamo pomen plastike v vsakodnevnem življenju. To je pomembno. Plastika je absolutno predragocena, da bi jo metali stran, zato bi jo morali uporabljati bolj učinkovito. Krožno gospodarstvo je zelo pomembno. S tem bi lahko rešili veliko surovin v Evropi, spodbujali inovacije, krepili zaposlovanje v esenci na vsa ta vprašanja, gledamo kot na pomembna vprašanja. Ugotavljamo tudi, da se osredotočamo na uporabo plastike za embalažo vtisku je pogosto prebrati, da je uporaba plastike vedno problematična. Mi bi radi ta vtis popravili. Pri strategiji za plastiko je zato zelo pomembno, da se posvetimo stopnjam recikliranja. Samo 40 odstotkov plastike se reciklira trenutno. Je pa to pogosto rezultat izbir, ki smo jih sprejeli v zadnjih letih. Proizvajalci so bili v prvi vrsti odgovorni za to področje. Drugih materialov enostavno nismo reciklirali vendar to ne pomeni, da drugih materialov ni moč reciklirati. Vsi termoplastični polimeri so takšni, da jih lahko recikliramo. Gre pa tu tudi za vprašanje izbire in odločitev. Do sedaj so bili ostali materijali, ki so cenejši in se jih ne da reciklirati, veliko bolj pogosto uporabljeni. Plastiko je tudi teže izvažati. Tudi lastniki blagovnih znamk bi morali nositi odgovornost za to področje. Oni so namreč tisti, ki sprejemajo odločitve o embalaži. Niso še sprejeli naše ekomodulacije, o tem je govora o, v strategiji za plastiko, govorimo tudi o sistemu EPR. Potem je tu še tako imenovana kitajska prepoved. Kitajska je prepovedala uvoz nekaterih surovin na to bi morali gledati kot na priložnost, ne na problem, v smislu, da bomo končno lahko te vire zadržali v Evropi. To bo od nas terjalo naložbe v lokalno sortiranje in recikliranje, v posebne obrate za to. Predpogoj za to pa je, da okrepimo zmogljivosti, da spodbudimo gospodarstvo obsega, da recikliramo čim več plastike in čim večje število vrst polimerov. Pomembno je, da oblikujemo tudi ustrezne pogoje za naložbe v prihodnje. Strategija za plastiko poleg tega omenja vzpostavitev reciklirajočega materijala zlasti v okviru zelenih javnih naročil. Prevladojoča prednostna naloga bi morala biti, da najprej opredelimo, kaj je to delež surovin, ki jih je moč reciklirati, ampak deleži dajo vedno prednost količini. Mi pa bi se morali osredotočati tako na kakovost, kot tudi na količino materijalov. Potrebujemo tudi sistem certifikatov, ko gre za kakovost. Ta sistem certifikatov je treba razviti povsod po Evropi, preden začnemo uh, sprejemati zavezojoče številke na področju recikliranja. S tem v zvezi naj podarim tudi to, da recikliranje v prvi generaciji ni bilo tako obsežno. Potrebujemo dober material, zato da ga bomo lahko reciklirali. Dokler imamo dobra merila na področju kakovosti za recikliranje, težav ne bi smelo biti. Glede metod certificiranja, S tem se ukvarjamo in to razvijamo v Belgiji. To je ena od možnosti, naprimer, ki bi jo lahko obrali na tem področju. Strategija za plastiko se bo tudi bolj osredotočila na inovacije, na potrebo po tem, da spodbujamo inovacije. Mislim, da je evropska industrija na področju kemikali in plastik tista, ki lahko odigra pomembno vlogo. Mehanično recikliranje je pomembno. Slišali smo že o tem, da bi morali imeti neka spodbojevala, s katerimi bi povečali stopnjo recikliranja. Potem je tu še vprašanje kemičnega recikliranja. Zdi se mi, da ta vidik v strategiji nekoliko zanemarjajo. Lahko bi, na primer, bolj pogosto spreminjali odpadke v kemikalije, to je dragocena možnost. Razmišljati bi morali tudi o tem, katere kakovostne surovine bomo reciklirali. Pridnosti treba dajati tistim vrstam plastike, ki se ne uporabljajo toliko za embalažo. V mislih imamo predvsem recikliranje termosetov. Veliko vej industrije bo aktivno sodelovalo pri razvoju novih tehnik, novih virov tudi CO2 bi lahko potencialno uporabljali kot surovino. To je zelo betavno področje, kjer vršimo raziskave. Potem je tu še vprašanje obnovljive krme. Potrebujemo pa oceno celotnega življenjskega ciklusa. Takšen pristop bi morali zauzeti. To vrsten preskok k alternativnim virom bi lahko prinesel cel niz koristnih učinkov za okolje, tudi ko gre za večje in manjše odpadke. Velika mera javne pozornosti se usmerja na to področje, premalo pa je javne odgovornosti, kar bi morali povdariti. Gre za problem, s katerim se sooča celotna družba, od proizvajalcev do potrošnikov. Nikar ne pozabimo na pristojne organe. Vsi vidimo, koliko plastičnih odpadkov leži v okolju. Mislim, da bi javnost morala skupaj z organi rešiti ta problem. In tudi industrija bi morala zauzeti dvotirni pristop k temu vprašanju. Imamo tudi operacijo Clean Sweep v Belgiji, smo to izvedli lani. Skupaj s pristaniškimi organi v Antwerpnu smo sodelovali pri čiščenju Sodelovali smo tudi s sektorem logistike, s proizvajalci polimerjev. Skušali smo zagotoviti predvsem to, da bi bila čim manjša izguba peletov, kadarkoli pride do embaliranja in prevoza. Veliko smo vlagali v izobraževanje in usposabljanje. Tu vidite tako imenovani plastik mobil. Gre za manjše dostavno vozilo, v katerem recikliramo plastiko. To je bil zelo uspešen projekt. Na evropski ravni je bilo sprejetih veliko prostovoljnih zavez ob objavi te strategije za plastiko, ker smo želeli izboljšati predvsem volumen recikliranja. Tudi druge ukrepe smo sprejeli, naprimer, ko gre za čistilne akcije v pristanišču v Antwerpnu, ko smo skušali opraviti tudi druge čistilne akcije. Potem so tu še mikroplastike. Podan je bil predlog, da se omeji uporaba mikroplastik. To trenutno preučujemo. Mislim, da bi to morali omejiti na makroplastike, ki jih namenoma dodajajo ostalim proizvodom. Skušati bi se morali izogniti mikroplastikam, da se ne bo mikroplastika odlagala v okolju, vsi sprejeti ukrepi pa morajo biti sorazmerni. Nimamo natančne opredelitve, vsaj v tem trenutku ne, kaj to pomeni. Vsakršna regulativna možnost, o kateri bomo razmišljali, pa mora biti skladna z uredborič oziroma mora upoštevati vse pogoje, ki jih rič nalaga potrebujemo tudi posamezne ukrepe v zvezi s plastiko za enkratno uporabo. Opredelitve plastike za enkratno uporabo še nimamo, ne vemo, kaj točno to pomeni. Poleg tega prihaja do protislovja. Plastika že po sami naravi ni nekaj, kar bi uporabili samo enkrat, lahko se uporabi večkrat gre bolj za vprašanje aplikacij v procesu dizajna. Zaradi tega se v praksi pogosto dogaja, da se plastika uporabi zgolj enkrat. Spremeniti je treba mentaliteto na tem področju. Osredotočanje na plastiko za enkratno uporabo ne bo pripomoglo k spremembi mentalitete, zato bi se morali osredotočiti na ta vidik. Zagotoviti moramo to, da bomo omejili uporabo tistih proizvodov, ki jih lahko vržemo stran nikakor ne želimo plavati v morju, ki je onesnaženo z različnimi plastičnimi odpadki. To bi bilo na kratko in jedrnato naše stališče. Upam, da sem povedala vse. Če pa imate še kakšno vprašanje, bom nam odgovorila. Hvala lepa, gospa Valaret. Zdaj pa gospa Pristland. Izvolite gospa Pristland. Good afternoon. Thank you very much. Lepo pozdravljeni. Sama delam pri Seas at Risk. Smo krovna organizacija, ki skrbi za morsko okolje. Veseli smo, da smo zdaj del zavezništva Rethink Plastic, ponovno premisli o plastiki. Uh, Več nevladnih organizacij deluje v tem okviru, zauzemamo se za prihodnost brez plastike. Evropska komisija je razumela ta problem zelo dobro. Evropsko gospodarstvo temelji na poceni plastiki. Potrošniška družba je utemeljena na plastični embalaži. Navajeni smo, da kupujemo kratkoročne proizvode. 40 odstotkov plastike se uporablja za embalažo, ogromno količino te plastike je ne mogoče reciklirati. Zaenkrat nimamo nobenih širših dokazov v smislu, da plastična embalaža kakorkoli zmanjša odpadke hrane. Ampak zaradi enkratne uporabe plastike je prišlo do tega, da se odpadki povečujajo. V nekaterih podjetjih so celo mnenja, da je ustekleničena voda boljša kot voda iz pipe. Ampak rezultat vsega tega je, da proizvajamo več plastike, kot jo bomo lahko kadarkoli odgovorno reciklirali. Zgolj manjšen delež recikliramo znotraj naših meja, preostale količine plastike odpeljemo nekam drugam v tretje države ali pa to plastiko zažgemo. Torej, sistemom je nekaj hudo narobe. Zavezništvo za plastiko, Plastic Alliance, pravi, da bi morali razmisliti o plastiki na novo. Veliko proizvodov je narejenih iz plastike. Na novo moramo oblikovati te proizvode, da bomo lahko spodbojali krožno gospodarstvo, da bomo lahko plastiko bolj pogosto uporabljali. Bi pa morala to podpirati tudi vse evropska zakonodaja. Ko govorimo o celostnem zmanjševanju plastike, o čem govorimo? Kot prvo, najprej moramo prenehati uporabljati najbolj škodljivo plastiko. Pozdravljamo ukrep komisije, ki pravi, da bi morali odpraviti dodajanje mikroplastike. Upoštevati moramo tudi rič. Rič je namenjen zmanjševanju oziroma omejevanju uporabe nekaterih kemikalij, ne pa prepovedi uporabe. Pri nas bi morali v okviru plastike skrbeti predvsem za prepoved. Upam, da se ta škodljiva snov ne bo več uporabljala na trgu v Evropi. Strategija izpostavlja tudi druge vire mikroplastike. Najbolj znani so peleti, to so najbolj poznan vir mikroplastike. Za ta vir bi morali imeti regulativen ukrep, ki bi bil podoben tistemu, ki velja za les. Se pravi, zagotoviti bi morali preglednost nad celotno dobavno verigo. Nekateri proizvajalci plastike niso deležni ustreznega in neodvisnega revizijskega pregleda. To še toliko bolj velja, ko gre za uporabo mikroplastike. Uporabo plastike moramo čim bolj omejiti, predvsem, ko gre za plastiko za enkratno porabo. Komisija trenutno pripravlja zakonodajni predlog, to je eden od najbolj pomembnih ukrepov, kar jih komisija lahko uh, sprejme zato, da zmanjša onesnaženost mori s plastiko. Na evropskih plažah je ogromno plastičnih odpadkov, mi se bomo lotili vzrokov za nastanek tega problema, skušali bomo dajati zgled preostalnem svetu. Običajno gre za ene in iste proizvode, naprimer pitne, plastičen pribor, potem plastične škatle, cigaretni ogorki, plastične steklenice, ovojčki od hrane in tako, in tako naprej in tako dalje. To so najbolj pogosti odpadki povsod na naših plažah. Nimamo pa na voljo dovolj zanesljivih podatkov v zvezi s tem, koliko tovrstnih proizvodov uporabljamo. Caesar Trisk pa je podal nekaj ocen s tem v zvezi. Skušali smo ugotoviti, koliko je to vrstnih odpadkov. Študija kaže, da je 46 milijard plastičnih steklenic kupljenih v Evropi vsako leto, 16 milijard eh, kozarčkov za kavo, 36,4 milijarde slamic se razdeli brezplačno, potem je tu 580 milijard cigaretnih ogorkov in 2,5 milijarde ovojčkov za kavo oziroma embalaže za hrano za sabo. Želimo si, da bi pri številnih proizvodih zmanjšali porabo preko zamenjave materijala, preko dodatnih pristojbin in davkov bi lahko to tudi dosegli. Morda se bomo na tak način lahko lotili tudi bolj odgovornega ravnanja s plastiko. Vem, da obstajajo tudi drugi ukrepi, s katerimi bi lahko zmanjšali nepotrebno porabo plastike. Naprimer, evropski cilji na področju zmanjševanja uporabe plastike, potem davek na plastiko. Toliko glede plastike za enkratno porabo. Druga pomembna zadeva je, da proizvode na novo oblikujemo, zato da bo tudi krožno gospodarstvo lažje zaživelo. Želimo si, da bi imeli bistvene zahteve za embalažo, s katerimi bi spodbujali ponovno uporabo teh proizvodov, ne zgolj zaradi boljšega recikliranja. Proizvodi, tudi plastični, torej embalaža, bi morali imeti daljšo življenjsko dobo, morali bi jih imeti možnost popraviti, nadgraditi in jih na koncu ob izteku življenjskega ciklusa reciklirati. Če pa želimo to doseči, moramo predvsem zagotoviti večjo sledljivost plastičnih proizvodov. Sledljivost recikliranih plastičnih proizvodov je treba vzpostaviti, ampak če nimamo nadzora nad tem, kakšne kemikalije so v plastiki, ne bomo imeli nadzora nad sekundarnim trgom plastike. Vprašati se moramo, ali se uporabljene dodane kemikalije, ki so tako škodljive za okolje in zdravje, res smotrne za uporabo. In še sklepni vidik boljšega dizajna, paziti moramo, da ne pademo past lažnih rešitev biorazgradljiva plastika, plastika, ki temelji na biosnoveh, niso rešitev. Številni proizvodi niso označeni kot plastika oziroma so označeni kot varnejši za okolje. Potrebujemo novo zakonodajo tudi za spremljanje teh materijalov, bolj jasno značevanje, bolj stroge pogoji glede možnosti odlaganja plastike. Bioodpadki in biorazgladiva pas plastika se soočajo z istimi težavami kot običajna plastika, zato na prva dva ne bi smeli gledati kot na alternativno rešitev na mesto plastike. Še posebej to velja naprimer v kontekstu onesnaževanja morij. Sama sem bila tudi na večjih dogodkih, kjer se uporabljajo plastični lončki, kjer piše da so biorazgradljivi, v resnici pa niso, niti ne vemo, kako naj se jih ustrezno odlaga. Potrebujemo boljše upravljanje na področju plastike. Spodbujanje ponovne uporabe recikliranja je zagotovo dobro, ampak bolj bi se morali osredotočati na ponovno uporabo. V direktivi o embalaži je to treba bolj jasno podariti. To je boljša rešitev kot recikliranje z vidika hierarhije odpadkov. Kar zadeva strategijo za recikliranje. Za nas je zaskrbljujoče predvsem to, da se ta možnost recikliranja uporablja zgolj takrat, ko je to stroškovno učinkovito. Pomembno je tudi, kako zbiramo plastiko. Plastika Lions pozdravlja strategijo za plastiko, z veseljem pričakujemo tudi nadaljne korake pri izvajanju in razvoju ukrepov. Najbolj nujno je seveda, da sprememo zakonodajo za plastiko za enkratno porabo. Sicer nimamo na voljo javnih podatkov, ampak vse to je treba vključiti v direktivo. Odgovorna industrija namreč ima na voljo te podatke. Glede ostalega pa je jasno, da bo strategija morala storiti še kar nekaj korakov naprej, ko gre za zbiranje, uporabo in obdelavo plastike. Civilna družba posod po svetu nas gleda, enako velja tudi za evropske državljane. Skoraj da 800 tisoč ljudi je že podpisalo peticijo, v kateri prosimo komisijo, da opredeli cilje za zmanjšanje proizvodne plastike. <clears throat> Gre za izjemno pomembno vprašanje za državljane posod po celini, zato vas sprašujem, člane Evropskega parlamenta, člane odbora Envi. Lahko prosim v svojem poročilu pošljete jasno, jasno sporočilo, ki odraža potrebe vaših državljanov in okolja. Potrebujemo bolj razumen pristop do uporabe plastike. Hvala. Now, uh, invite... Hvala lepa. Zdaj pa gospod Fan Levuta, izvolite. Hvala lepa, da ste me eh, povabili na vašo predstavitev. Danes popolne predstavljam panogo proizvajalcev plastike na evropski ravni, zato bom govorila angliško. Torej, um, Če si ogledate plastično industrijo v celoti, torej vključno z predelavo plastike in pa proizvodnjo plastike, lahko gotovite, da je to pomembna industrija, ki je pomembna za kružno gospodarstvo. 1,5 milijonov Evrope je tukaj dejavnih, 60 tisoč eh, podjetij, med temi je večina teh majhnih in srednje velikih, gre za promet 350 milijard evrov in pa smo enen izmed petih najbolj inovativnih sektorjev. Dovolite, da se osredotočim na e, glavna področja Evropske strategije za plastiko. Ponovna uporaba in recikliranje je bistven del te strategije. To je res ključnega pomena, gre za um, končno fazo življenjskega cilja plastike. Če želimo plastiko reciklirati, moramo eh, plastiko zbirati, moramo se osredotočiti na fazo uporabe. To je pogosto najpomembnejša faza uporabe teh proizvodov. Moramo poskrbeti za ekodizajn proizvode z plastiko, zato da bodo ti na koncu življenjske dobe eh, še naprej uporabni. Prav tako moramo poskrbeti za nizko oblično gospodarstvo, za učinkovitostjo virov. Ta učinkovitost virov mora biti naš kompas, ko tukaj pripravljamo rešitve. Potem še reciklirana vsebina. Tudi to je pomemben element. Kako lahko oblikujemo takšne proizvode, ki bodo imeli več reciklirane vsebine, recimo, ko gre za embalažo, ko gre za gradnjo, ko gre za avtomobile. Eh, torej, eh, lastniki znamk so tukaj lahko pomembno gonilo, ampak to zahteva tako kakovost, kakor tudi količino. Potrebujemo standarde kakovosti, zato da bomo lahko okrepili eh, reciklabilnost. drugi pomembni element. E, strategije za plastiko. Gre torej za vprašanje, kako zmanjšati količino odpadkov eh, in pa smeti. Eh, to se tiče tako družbe, kako tudi potrošnikov, proizvajalcev. Tukaj gre za tri glavne rešitve. In sicer moramo um, nekako zbrati te plastične odpadke, ki so ob koncu svojega življenjskega cikla, potem moramo te zbrati, ustrezno uh, potem obravnavati te, poda, uh, te odpadke in uh, jih reciklirati za ponovno uporabo na trgu. Potem treba je tudi osvestiti ljudi. Ljudje morajo razumeti, da se je kakovost življenja izboljšala zaradi uporabe proizvodov za plastiko, ampak treba je biti skrben, treba je ta eh, proizvod potem reciklirati, treba je zbrati te kakovostne materijale ob koncu njihovega življenjskega cilja. In pa potem eh, eh, je pomemben tudi sam dizajn, oblikovanje. Vedeti moramo, kaj se bo zgodilo z temi proizvodi na koncu življenjske dobe. Ali jih lahko oblikujemo na drugačen način, zato da bo jih možno ponovno oziroma drugače uporabiti. In pa še nekaj, ko govorimo o plastiki za enkratno uporabo, moramo uporabiti ustrezno uh, terminologijo, osredotočiti se moramo na to, kako uh, se soočiti z izvornimi vzroki za smeti, za recimo smeti, ki jih najdemo na plažah in drugje. Prepoved pogosto ni prava rešitev, saj imamo uh, tukaj tveganje preobremenjevanja določene strani in ne rešimo problema smetenja. Potem tretja, tretje glavno področje, kjer lahko plastika veliko prispeva, je področje inovacij. Tukaj moramo spet se posvetiti celotnemu eh, življenskemu ciklu teh proizvodov. Na tri področja bi se želela sredotočiti, kjer bo do inovacije zelo pomembne za krožno gospodarstvo. Torej, eh, najprej je treba iskati alternativne uh, surovine. CO2, plastični odpadki, obnovi viri energije, torej alternative fosilnim surovinam. Potem uh, faza uporabe. Tudi tukaj lahko poskrbimo za pomembne inovacije, zato da bodo proizvodi ostali kar najhitrejši kar najdlje v krožnem gospodarstvu. Torej gre za trajnostne proizvode in trajne proizvode. Kako lahko imamo takšne proizvode, ki jih bo moč popraviti ali pa vsaj reciklirati in pa še pomemben fokus. Uh, gre torej za uh, fazo ob koncu življenjskega cikla ali pa po njej. Tukaj so tukaj je spet pomemben ekodizajn in pa recikliranje tudi mešanih plastik. Eh, morda lahko imamo inovativne dodatke za to, da bomo lahko reciklirali tudi surovino, potem tudi modeli ponovne uporabe, kako lahko poskrbimo, da bodo proizvodi dalj časa uporabi in kako lahko eh, poskrbimo za ustrezno zbiranje in ločevanje. Plastic Europe pozdravlja Evropsko strategijo za plastiko, imamo veliko skupnih ciljev in zato smo uh, objavili prostovoljne zaveze Plastics 2030, se, tukaj se ukvarjamo uh, z vsemi bistvenimi cilji. Želimo preprečiti uhajanje plastike v okolje, želimo okrepiti očekovitost virov in želimo okrepiti cir, eh, krožno naravo eh, plastičnih proizvodov. To lahko dosežemo z različnimi dejavnostmi, ki jih moramo potem revidirati, o njih poročati. Vsak lahko sodeluje pri teh prostovoljnih eh, zavezah, potem tudi uhajanje plastike je pomembno področje, moramo si ogledati, kaj so izvorni vzroki za to in kaj lahko naredimo za to, da um, ne bomo imeli takšnih plastičnih um, odpadkov, potem tudi uh, peleti, moramo se izogniti izgube peleto in tako naprej, moramo si ogledati različne vidike ekodizajna. Uh, Treba je okrepiti učinkovitost virov zdolž celotnega življenjskega kroga, prav tako pa moramo poskrbeti za kakovostno recikliranje. Smernice ekodizajna glede plastične embalaže eh, bo poskrbel za večji povdarek na možnost recikliranja in ponovne uporabe. Prav tako pa želimo se posvetiti tistim področjem, kjer je uhajanje in pa smeti najbolj problematično, globalno zavešnjstvo z Plastics Europe je tukaj lahko zelo pomembno, ukvarjamo se recimo z smetenjem na morjih, potem imamo tudi svet, ki je Eh, skrbi za globalno sodelovanje, zato da bi se lahko izognili temu, da smeti, eh, predvsem plastične smeti, končajo v naših oceanih in pa naravi. Um, no, um, Tudi, če so cilji zavezujo, nezavezujoče narave, lahko s tem poskrbimo za spremembe. Poskrbeti moramo predvsem za to, da bomo ustvarjali dodano vrednost vzdolž celotne verige. Um, Tukaj imate naštete vse platforme, ki so se vključile oziroma so sprejele te prostovoljne zaveze. Imeli bomo prostovoljni sistem spremljanja in pa uh, letni nadzor strani neodvisnih odborov. Na ta način želi industrija plastike prispevati k doseganju ambicioznih ciljev iz strategije za plastiko. Hvala lepa. In pa še gospod Mati Matila, predstavnik udeleženih strani. Izvolite besedo. Hvala lepa, želim se zahvaliti za to priložnost, da predstavimo naša stališča v zvezi z strategijo za plastiko in pa krožno gospodarstvo. Predstavljam Atrio, ki je pomembno prehrambeno podjetje, naš sedež je na finskem, naša misija je trajnostna proizvodnja eh, hm, hranljive in varne hrane. Uh, Osredotočamo se tudi na proizvodnjo trajnostne in boljše embalaže. Če povzamem, to je šest glavnih tem, ki bi a, morale biti bistvene za današnjo razpravo. Varna prehrana mora vedno biti naša prednostna naloga. Spoh ne morem podariti, kako pomembno je to. Vsi. A, vse spremembe vzdolž prehrambene verige mora imeti to za prednostni cilj. Potem tudi um, preprečevanje in pa ustrezno upravljanje odpadkov, tudi to je izredno pomembno. Vsi ostali ukrepi so prav tako pomembni, ampak želim podariti, da recikliranje samo ne eh, jamči trajnostnega razvoja. Boljša embalaža nam lahko pomaga pri upravljanju odpadkov odpadkov iz embalaže. Embalaža hrane bi morala v prvi vrsti ščititi hrano, na to pa poskrbeti za zmanjšanje uh, odpadne embalaže. Potem uh, pri trajnostnem razvoju bistvenega pomena tudi ustvarjanje vrednosti. Napredujemo lahko samo, če na svojo stran pridobimo tudi potrošnike. Sicer je vse naše dobro delo za manj. Osredotočiti se moramo na uh, holističen pristop. Neto učinek na okolje mora biti pri tem vodilno načelo. Treba je pokriti vsak člen uh, vrednostne verige, ko, predvsem, ko gre za okolje smeti. Proti temu se najboljše borimo z schemami zbiranja odpadkov in pa z osveščanjem potrošnikov. Z recikliranjem ne preprečimo neustreznega ravnanja potrošnikov. Zato moramo uh, oba vidika uh, med seboj povezati in pa opremiti z ustreznimi ukrepi. To so naše smernice, ki smo jim sledili v zadnjem desetletju. Upam, da bo to tudi v prihodnje ostalo ehm, naše pomembno orodje. Namreč lahko smo preverili, kako dobro to deluje v resničnem življenju. Najboljši zgled za to je morda inovativna embalaža eh, za mleto meso, to smo začeli uporabljati leta 2015. Lahko se samo predstavljamo, če bi eh, podoben pristop sprejeli na širši ravni. Pomislite na svoj lokalni supermarket, pomislite na potencial pri zmanjšanju plastične embalaže nam je uspelo za, pet, za 50 odstotkov zmanjšati količino plastike. 12 mesecev po začetku uporabe te embalaže lahko rečemo, da potrošniki pričakujejo takšno embalažo tudi pri drugih proizvodih in pa drugih kategorijah proizvodov. Kaj ti z lahkoto opazijo to spremembo na bolje? Absolutne, eh, št, absolutne številke seveda odražajo uh, razmere na finskem. Uh, analizirali smo življenski krok in ugotovili smo, da se je za 30 odstotkov zmanjšala oglična sled. Uh, vsi kazalniki, kot recimo uporaba energije in pa naravnih virov, tu so se tudi pokazali pozitivni rezultati. Nova embalaža seveda z vidika recikliranja ni popolna, je pa nedvomno pomemben korak eh, v smeri bolj trajnostne embalaže. Napredek na področju trajnostnega razvoja najlažje prepoznamo v povezavi z drugimi izboljšavami, z drugimi besedami. če bi prišlo do mm, kakšnega negativnega učinka druge, bi se pozitivni razvoj dogodkov zaustavil. Uloga embalaže je predvsem to, da ščiti proizvod. Samo manjš, manjši porast Eh, v odpadni prehrani bi izničil napredek zaradi boljše embalaže. Zaradi boljše embalaže pa smo eh, podaljšali tudi rok trajanja za hrano in to spet prispeva k zmanjšanju odpadkov v hrani. Tajnostni razvoj bo dosežen samo, če bomo razmislili o vseh korakih v dobavni verigi. Neto učinek na okolje mora biti uh, pozitiven. Eh, ko se gibljamo v smeri krožnega gospodarstva. Eh, smetenje je predvsem ehm, problem ravnanja in obnašanja. Ehm, Ampak pogosto tukaj vlada veliko zmede za potrošnike, zato se moramo sredotočiti na osveščanje uh, potrošnikov, zato da bodo ti izboljšali svoje obnašanje. Torej, kakšni so potrebni koraki? Zmanjšati moramo odpadke, potem uh, učinkoviti moramo biti pri naših virih, uh, potem. Uh, Osredotočiti se moramo na znanstvene ocene učinka na okolje, na ta način bi lažje sprejeli okolju prijazne odločitve, glede na pač posamični, posamične primere. Potem tretjič, razmisliti moramo o novih možnosti na področju ponovne uporabe in recikliranja. Eh, verjetno ne bomo videli več veliko napredka na področju tehnologije recikliranja. In potem eh, četrtič treba je okrepiti osveščenost potrošnikov eh, in deležnikov. Pomankanje um, razumevanja strani potrošnikov lahko ima nasprotni učinek na trajnostni razvoj. In potem bodo tudi deležniki težje dosegali svoje cilje na področju upravljanja odpadkov in pa recikliranja. Najpomembnejše spoznanje v zvezi z okolju prijaznimi proizvodi je to, da tudi potrošniki želijo izbirati bolj trajnostne proizvode, da želijo sprejemati bolj trajnostne odločitve v svojem vsakodnevnem življenju. Zato si moramo prizadevati za razvoj trajnostne embalaže. Eh, ampak s tem ne smemo zanemariti razvoja dogodkov v drugih delih verige. Eh, In pa na zadnje bi želel pozvati vse udržene strani, dobavitelje, raziskovalce in zakonodajalce. Vsi morajo prispevati k prizadevanjem za boljšo embalažo za potrošnike in pa za okolje. Hvala lepa za to dragoceno priložnost, da sem lahko predstavil svoje stališče. Hvala. Sedaj pa dajem besedo predstavnikom eh, Evropske komisije. Direktor Sadovska dobi besedo. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča, za povabilo. Pobuda prihaja po pravem času. tudi pristavniki naših strokovnjakov so to potrdili. Uspelo nam je nekako doseči ravnotežje. Predvsem zato, ker smo pred pripravo strategije imeli zelo široko posvetovanje, dejansko to ni prvi strateški dokument na to temo, imeli smo tudi zeleno knjigo na temo plastičnih odpadkov. Uh, leta 2013 in uh, tudi tam smo predstavili zanimive ugotovitve iz javnosti. No, ker je sedaj to del eh, krožnega gospodarstva, smo pa vse skupaj morali eh, zastaviti v širši kontekst, morali smo nekako skušati poenotiti različne in pogosto nasprotujoče se interese uh, Eh, to je nekaj, eh, kar mora biti usmerjeno v prihodnost in mora povzročiti dejanske spremembe. To strategijo ne bo enostavno izvajati, nekatere zaradi. Nekateri izmed teh ukrepov bi zahtevali zakonodajne spremembe, ampak mi smo temu močno zavezani. Strategija temelji na štirih glavnih oseh. Ena izmed osi je gospodarstvo. Veliko vas je povedalo, da trenutno ravnanje za plastiko več ni primerno za današnje čase. Plastika je bila dolga desetletja zelo pomembna za našo proizvodnjo. 20 krat se je naša proizvodnja v zadnjih desetletjih povečala, to je pokazala, kako pomemben je ta material. Smo pa pri tem izgubili izpred oči uporabo plastike po izteku življenjskega cilja. In sedaj se moramo s tem soočiti na področju gospodarstva, torej ne samo z vprašanjem, kako proizvajati, ampak tudi kaj narediti z plastiko, ki se znašla na koncu svojega življenjskega cikla. Potem druga os, onesnaževanje, torej okolje, vse skupaj je ušlo izpod nadzora, to je razvidno, um, ko opazujemo smeti in odpadke v naših oceanih. To je popolnoma ušlo izpod nadzora. Upamo, da bo zakonodaja, ki jo Eh, trenutno sprejemamo na tem področju, na tem področju povzročila potrebne spremembe. Na ta način bomo lahko postavili boljše zahteve eh, na področju eh, odgovornosti proizvajalcev, to je pomemben tržni inštrument, več pa bo treba narediti tudi za zmanjšanje količine smeti. Potem tudi področje inovacij, tudi to je zelo pomembno. To si moramo ogledati za nekega novega, svežega vidika. Ehm, moramo si ogledati sestavo naših proizvodov, se vprašati, kako lahko eh, poskrbimo za ehm, boljše možnosti recikliranja našega, naših proizvodov proizvodov. Eh, in potem eh, še zadnje, zavedati se moramo dejstva, da na tem svetu nismo sami. Tudi drugot po svetu eh, proizvajajo plastiko. Marsikje proizvodnja plastike eksponentno narašča. Ehm, ampak tudi drugot po svetu sedaj iščejo rešitve eh, in nekako moramo te rešitve bolje uskladiti med seboj. Mi smo sedaj pripravili strategijo za te štiri osi, o katerih sem govoril. Seveda je potrebno sodelovanje družbe, udeleženih strani drugih gospodarskih akterjev in zato pozdravljamo prostovoljne zaveze, ki jih je omenjena predstavnica Plastics Europe. Zaveza, zaveze pa so, spremeni, pa so sprejela tudi številna druga posamična podjetja. Podjetja bodo sedaj v svoje proizvode bolj vključevala reciklirano plastiko, uh, Eh, skratka, preučiti moramo, kje so možni ukrepi, kje to ni možno in na kakšen način lahko pomagamo podjetjem, industriji in pa drugim odreženim stranem za doseganje bolj trajnostne uporabe plastike. To je torej prvi korak za to, da spremenimo svet, ampak to nam bo uspelo samo, če se bomo tega lotili vsi skupaj. Mr. Florence. Gospod Florence. Ja, vielen Dank. Ich bin eigentlich sehr überrascht. Positiv. Hvala za besedo. Moram povedati, da sem res pozitivno presenečen nad osnutkom sporočila komisije. Imam pa eno vprašanje za komisijo. Eden izmed komisarjev, naš nemški komisar, je dejal, da bo komisija uvedla davek na plastiko. Prosim, da mi to pojasnite. Sedaj velja tudi prepoved za uvoz iz Kitajske. Ne vem, kaj se pa bo sedaj dogajalo, kam bomo odlagali odpadke, pa še vprašanje za Plastics Europe dejali ste, da sedaj stavite na ponovni uporabi plastike. Ali boste na takšen način tudi ohranili samo vrednost posameznih sestavin? Pa še vprašanje predstavnici za esencijo, omenili ste sekundarne trge, ampak tukaj potrebujemo določene standarde za recikliranje. Tako da lahko potem seveda plastiko uporabimo pri gradni, kajti seveda trgovci potrebujejo tudi določeno gotovost o kakovosti plastike. Hvala sedaj pa gospa Dali. Hvala za besedo. Hvala, da ste tudi pripravili to izmenjavo mnen s deležniki in komisijo. Plastika je zelo pomembna tudi za naš odbor, kajti vsi vemo, da plastika uhaja v okolje tako skopnega in iz ladi na odprtem morju. Sedaj se bom zrotočila na smetenje na odprtem morju. Pred kratkim sem prebrala tudi posebno študijo iz Nemčije, ki pravi, da je 95% vse plastike na oceanu nekaj, kar prihaja iz devetih glavnih rek to predstavlja seveda en tovornjak odpadkov iz plastike vsako minuto. Sama prihajam iz Malte, se pravi, iz majhnega otoka v sredo zemlju in moram povedati, da je ena izmed naših rek tista, ki seveda je odgovorna za sprostitev plastike v sredo zemlje. To pa je tudi povezano z vprašanjem mikroplastike, ki se da škodi pomorskemu življenju. Skoraj nemogoče je očistiti naše oceane in odstraniti mikroplastiko. Imam vprašanje še za predstavnika CZWIS glede mikroplastika. Ali obstajajo določene rešitve, določene tehnologije, da bi se naša morja očistili mikroplastike? Kot Evropska unija moramo tudi strniti vrste in zmanjšati količino odpadkov, ki gre v naše morje. Potem pa še vprašanje v zvezi z mikroplastikom bioplastiko, zanima me, ali nam lahko pomaga pri okoljsko ustreznem prihodu k zmanjšanju količine mikroplastike v naših morjih. Slišala sem določene slabosti bioplastike, ampak to je tudi material, ki lahko razpade v 24 mesecih, najdlje In res se sprašujem, ali nam bo bioplastika pomagala pri odpravi mikroplastike. Plastične odpadke so seveda velik izziv, plastika predstavlja tudi, tudi veliko možnost za nas. Ustrezno obladovanje elektronske in električne opreme in nekih odpadkov nam lahko seveda pomaga na tem področju. Je pa res, da tukaj potrebujemo tudi recikliranje in zelena merila pri javnih naročilih. Vse to nam bo pomagalo pri recikliranju elektronskih in električnih odpadkov. To si moramo vse pogledati in tudi vključiti v strategijo. Plastika pa se mora obravnavati v celoti. Sicer predstavlja določene izzive, ampak skriva tudi številne priložnosti. Hvala. Sedaj pa dajem besedo gospoda Fronte. Hvala, gospa predsednica. Nasplošno Vidimo, da se strinjamo glede problema, čeprav je več plasten, pravimo, da moramo delati na preventivi, na recikliranju, na ponovni uporabi, na boljšem ekodizajnu in tako naprej in tako dalje. Vse to smo že izpostavili. Tudi na sestanku poročevalcev v Senci se dokaj strinjamo glede teh vprašanj, saj ko pripravljamo poročilo. Bi pa rad izkoristil prisotnost predstavnikov iz tega sektorja, da jih poprašam o tem, kako sami gledajo na tri vidike. Najprej prisotnost nevarnih snovi v plastiki. Vemo, da plastiko proizvajajo tudi s pomočjo bisfenola, z drugimi prekurzori iz klora. To so snovi, ki so problematične, ko se plastika uporablja in potem, ko se plastika stopi. Zanima me, če se industrija morda že ukvarja s tem. Druga pomembna tematika, vezana na mikroplastiko. Sam ne vidim kakšne velike perspektive. Kolegica Dali je prej spraševala, ali obstaja še kaj poleg mikroplastike. Mikroplastiko sami dodajamo v posamezne proizvode prostovoljno. Zanima me, kaj je z drugimi sorodnimi materijali, ki jih ob izteku življenjskega ciklusa ne moremo reciklirati. Ali industrija kaj počne za to, da bi naslovila ta problem? In še tretja zadeva, kako vi gledate na vprašanje plastike na biosomalu, se pravi, kako gledate na bioplastiko, ali je to neka alternativa ali bomo zgolj nadomestili en problem z drugim pozitiven rezultat bi bil že to, če bi uspeli čim hitreje izključiti plastiko, ki je narejena iz fosilnih goriv. Zanima me, če se sektor morda premika v tej smeri, da bi začeli uporabljati bioplastiko, če ja, ali obstaja kakšne možnosti. Hvala. Hvala. Hvala, gospa predsednica. Mislim, da lahko zgolj ugotovimo, da se strinjamo, da je treba zmanjšati uporabo plastike, namreč, da bi morali povečati tudi stopnjo recikliranja, kar zadeva plastiko. Nečesa pa nismo izpostavili, namreč substitucija, kako bi lahko plastiko nadomestili z bolj odprnimi, odpornimi materijali, ki so bolj spošljivi do okolja. Že nekaj let, naprimer, proizvajalcev sadja in zelenjave nalagamo, da uporabljajo plastično embalažo za prevoz teh proizvodov. Čeprav so več let uporabljali lahek les, les prihaja iz gozdov, ki jih trajnostno upravljamo. Mislim, da bi morali ta element v prihodnje upoštevati. Enako velja za uporabo teh plastičnih steklenic. Lahko bi, naprimer, vodo pili iz kozarcev lahko bi uporabljali naprimer drugačne rezervoarje za vodo, namesto da uporabljamo plastiko, ki porabi precej energije pri recikliranju. Predvsem me zanima, ali nameravate plastiko nadomestiti z drugimi materijali, ki so bolj spoštljivi do okolja. Gospa Bonafe. Hvala lepa, gospa predsednica. Veliko vprašanj je že bilo zastavljenih, zato se bom sama zdaj lahko dotaknila tematike, ki je meni še posebej blizu. Najprej bi se seveda rada zahvalila komisiji za to, da je predstavila strategijo za plastiko. Mi smo pozdravili to strategijo z veliko mero navdušenja. Menimo namreč, da poleg, no, da je to korak znotraj tega širšega prehoda na krožno gospodarstvo. Ta strategija nam omogoča, da se soočimo predvsem z dvema tematikama. Najprej boj proti onesnaženju, še posebej onesnaženju v morjih. To je pojav, kjer po mojem mnenju še vedno nismo poglobljeno analizirali vseh posledic za prihodne generacije. Druga zadeva, ki je pomembna v okviru te strategije, Ta strategija nam omogoča, da bomo postopoma lahko prešli na krožno gospodarstvo. Nikar ne pozabite na besedo gospodarstvo. Če želimo resnično podpirati nov trajnostni razvojni model, moramo izhajati iz gospodarstva. Ta strategija nam omogoča, da storimo korak naprej, da smo bolj inovativni pri svojem proizvodnem modelu. Naš proizvodni model bi moral biti vedno bolj primeren in prilagojen izzivom, s katerimi se soočamo. Se pravi, tehnološko napreden mora biti in trajnosten. Tisto, kar bi rada nekoliko bolj poglobljeno obravnavala s predstavniki sektorja, je vprašanje primarnih in sekundarnih virov. V krožnem gospodarstvu je pomemben tudi vidik preventive, da se preprečuje proizvajanje odpadkov, zlasti plastičnih odpadkov, ker to potem eh, omejuje tudi naš boj proti nasneževanju. Že v svežnju okrožnem gospodarstvu smo uveljavili več ukrepov na področju ravnanja z odpadki. Če želimo preprečevati nastajanje odpadkov, moramo najprej spodbuditi pot, ki vodi v krožno gospodarstvo. Potem pa je tu še vprašanje recikliranja. Že v svežnju v krožnem gospodarstvu smo sprejeli več ukrepov, poleg tega smo opredelili cilj na področju recikliranja. Na splošno gledano velja tudi ta cilj na področju recikliranja plastike. Plastika je eno od surovin, ki jo najmanjkrat recikliramo. In ko se enkrat zaključi recikliranje, naloga še ni zaključena. Če želimo uveljaviti pravo industrijo recikliranja, mora tudi ta recikliran material mu biti trajnosten. Zato bi proizvajalce plastike, pa ne zgolj njih, vprašala, kako lahko poskrbimo za to, da bi zlasti pri plastiki, kajti čista plastika ima nižjo ceno kot reciklirana plastika, surovine imajo relativno nizke cene. Zanima me torej, katere mehanizme lahko uporabimo za to, da oblikujemo trg primarnih in sekundarnih plastičnih surovin, ki bi jih uporabljali v industriji recikliranja. Očitno se mi zdi, da moramo delati tudi na ločenem zbiranju odpadkov, kakovost recikliranja je pomembna pomembno je, kakšna je kakovost materijala, ki ga recikliramo. To je pomembno z vidika prehoda na recikliranje. Če bomo nekaj reciklirali in tega ne bomo na novo uporabili, potem je to delo zgolj na pol upravljeno. Hvala. Hvala. Gospod Pedicini. <clears throat> Hvala, predsednica se bom potrudil, da ne bom zdaj ponovil stvari, ki so jih izpostavili drugi. Bi se pa rad navezal še posebej na to prepoved nekaterih vrst škodljive plastike. Plastika, ki ni razgradljiva ali pa ko gre za potrebo potem, da nadomestimo nevarne snovi v plastiki z drugimi. Predvsem imamo v mislih ftalate, bisfenol, torej zadeve, ki so v plastičnih proizvodih, ki jih uporabljamo za hrano. V našem odboru smo o tem že govorili. Nedavno smo sprejeli sveženo odpadkih in v tem kontekstu smo tudi priznali, kako pomemben in kako velik je ta problem onesnaževanja mori. Ni pa to dovolj, potrebujemo odločnejše ukrepe na tem področju, kar smo tudi slišali. Mikroplastika, potem raziskave na tem področju, kampanje osveščanja državljanov glede teh odpadkov v morju, o tem smo že govorili. Na koncu pa bi rad povedal, da je pomembno tudi vprašanje zažiganja plastike. Za nas to sploh ni izvedljiva možnost. Namreč plastika sicer ima neko vrednost, tudi kar zadeva energijo in plastiko naj bi uporabljali v nekaterih obratih za proizvodnjo energije. To ni skladno z načeli, krožnega gospodarstva pri zažiganju plastike se sproščajo toksične snovi, ki škodujejo tako okolju kot zdravju. Zato me zanima, kakšno je stališče komisije glede zažiganja plastike. Hvala. Hvala, gospod Ustat. Hvala lepa, gospod predsednica. Mislim, da je prišlo do neke vrste okvare pri recikliranju. 800 tisoč evropskih državljanov je podpisalo peticije, to smo slišali, ampak 550 milijonov državljanov imamo, koliko jih je teh 800 tisoč, kolikšen delež. Pri nas smo že uveljavili kar nekaj različnih možnosti pri recikliranju, pri ločenem zbiranju, ampak v zadnjih 20 letih se praksa praktično ni spremenila. Sama kupujem plastične steklenice mleka. Potem zamenjam proizvajalca, ker sem se odločila, da bom kupila mleko, ki ga proizvajajo kmetje v moji bližini. Ampak po nekaj tednih sem v tisku potem prebrala, da obstaja problem. Kaj ti plastika, ki se uporablja za steklenice, je takšna, da je ni moč reciklirati. Se pravi, imamo hude težave. Morda je bila ta plastika manj draga, ampak ne da se jo reciklirati. Zato sem uh, zamenjala proizvajalca, kupujem druge vrste mleko iz eh, proizvajalca, ki je večji, zato ker je plastika pri prejšnjem mleku bila taka, da je ni bilo moč reciklirati. Ampak v tem primeru bi morali ali takšno plastiko prepovedati ali pa prisiliti industrijo, da najde nove rešitve. Ne moramo pa kar naprej potem še proizvajati material, ki ga ne bo moč reciklirati. To je prva pripomba. Druga pripomba načelo onesnaževalec plača. Zgroženi smo, ko gledamo, kako onesnaženo je morsko okolje, zato bi res morali vse skupaj zaustaviti. Evropa si res lahko veliko prizadeva, ampak sprejeti moramo odločitve na mednarodni ravni. Predstavljajo nam te fotografije rajskih plaž v Pacifiku in Indoneziji, ne pokaže pa nam slik morskega okolja poleg teh istih plaž, kjer je onesnaženost s plastiko res grozljiva. Tako da se tu poraja pravo vprašanje, ampak občutek imam, da smo se zadev lotili z napačnega konca. In še davek. Evropska komisija je predstavila tudi svojo strategijo za plastiko meseca januarja. Gospod Oettinger, komisar za proračun, pa je predlagal davek na plastiko, zato da bi nadomestili izgubo, ki jo bomo trpeli zaradi odhoda Združenega kraljestva iz Evropske unije. Podpredsednik komisije Katajnen pravi, da dvomi, ali je tak ukrep izvedljiv v Evropi. Zanima me, kaj naj si mislimo o tem. Evropska komisija Zanima me, ali ste predvideli dodatne naložbe v raziskave in razvoj, da bomo imeli bolj inovativno tehnologijo, da se bo plastika lahko reciklirala, ali boste imeli tudi kakšne instrumente, s katerimi bomo lahko digitalno preverjali, iz česa je sestavljena določena plastika, ali je to sploh realno in izvedljivo. Mislim, da smo vsi zelo razočarani. Zdi se mi, da res ne napredujemo pri tem vprašanju. Čas teče onesnaževanje pa se zgolj povečuje. Uh, Hvala, sedaj pa dajem besedo gospodu Demesmakarju. Hvala za besedo. Najprej bi se rad zahvalil vsem deležnikom, vsem strokovnjakom za vse njihove predstavitve. Moram povedati, da sem sedaj zaposlen pri pripravi osnutka poročila. Moram pa se zahvaliti tudi komisiji. Strategija je velik korak naprej. Ni strategija, ki bi zatrla plastiko, ampak z njo hočemo bolj trajnostno in krožno uporabljati plastiko in sorodne materijale. In mislim, da se ne smemo omejiti samo na materijale, ampak moramo govoriti tudi o tem, da je treba preiti na nove potrošniške, proizvodne modele, bolj pametne, okolju prijazne modele v sami dobavni verigi. Zato je treba tudi povezati politiko odlaganja odpadkov z kemično politiko in okoljevarstveno politiko. Zato me tudi zanima, kakšne praktične predloge bi lahko nam komisija tukaj predstavila. Potem ste tudi dejali, da je treba spremeniti postopoma vzorce obnašanja naših potrošnikov. Ampak to ni težko. Poglejmo si samo oglase na televiziji in opazili boste, da proizvajalci vsak dan vplivajo na vedenje potrošnikov in sicer nas sedaj pripričajo, da kupujemo proizvode, ki v preteklosti sploh niso obstajali. Se pravi, pri nas vzbujajo neko lažno potrebo po nečem, kar sploh ne potrebujemo. In to jim res uspeva. Prav zato mislim, da bi bilo bolje, da malo bolj pritisnemo na proizvajalce, tako da bo okrožnost postala tudi sestavni del njihove identitete pri proizvodnji. Omenili ste tudi škodljive snovi, ki vhajajo v okolje, no seveda te so zelo problematične. Poleg tega sem danes tudi nekaj slišil, slišal o kemičnem recikliranju. Je ja, pa res, da ste hkrati tudi povedali, da je to morda tudi ena izmed številnih rešitev. Potem pa še zadnje vprašanje za komisijo in deležnike. Gre za inovacije. Treba jih je spodbujati, pospešiti. Mene pa zanima, kati, kakšne naložbe so tukaj najbolj primerne. Hvala sedaj pa gospa Okn. Tak v pomen. Eh, og tak for kommissionen. Hvala za besedo, predsedujoča. Hvala tudi komisiji. Sama imam nekaj konkretnih vprašanj, ki so tudi povezane z direktivo o plastičnih vrečah, ki je bila sprejeta leta 2015. Zanima me, ali si sedaj komisija želi jasne prepovedi, določenih oblik plastike. Vsi vemo, da je recimo mini plastika najbolj škodljiva. Razgradi se v majhne dele, ki jih spoh ne moremo pobrati. Ta plastika, ki še ni mikroplastika, potem postane mikroplastika. V kmetijstvu pa to plastiko uporabijo zato, da pokrijejo jagode. In potem enostavno izgine v zemljo in v našo prst. Ampak to je grozno, to je treba prepovedati. Sama tudi ne verjamem, da bi morali uporabiti biorazgradljivo plastiko. Ta po mojem mnenju tudi ni najbolj smiselna. Plastika za enkratno uporabo je nekaj, kar je treba preprečiti, poleg tega pa moramo dati prednost preventivi. To smo tudi storili z sprejeto direktivo o plastičnih vrečkah. Na takšen način bi lahko seveda zmanjšali plastične odpadke, recimo na mesto plasten bi lahko ponudili druge rešitve za vodo. To smo storili tudi v našem parlamentu, kjer je voda vedno prisotna in dostopna vsem poslancem in obiskovalcem parlamenta. Sama niti ne verjamem v prostovoljne sporazume za industrijo. Sicer industrija pravi, da je to dobrodošlo, ampak mislim, da ni dovolj. Potrebujemo jasne zahteve in jasna merila. Poleg tega pa je treba tudi izračunati, koliko plastičnih vrečk dejansko uporabljamo. Na danskem recimo je naša vlada proti takšnim prepovedim. Pred kratkim je skoraj odpravila Ministrstvo za okolje. Komisija nam je tudi obljubila posebno metodo za izračun uporabe plastičnih vrečk in mi še vedno na to čakamo. S to metodologijo nam boste zelo pomagali, tudi na Tanskem. Res najbolje je, da se osredotočimo na plastiko za enkratno uporabo. In komisija prosim, da nam tudi posredujete vsa urodja, ki ste jih nam obljubili. Gospa McGinnis, hvala za besedo predsedojoča. Žal mi je, ker nisem bila tukaj na začetku razprave, ampak vseeno bi želela nekaj povedati. Ko sem danes priletela v Bruselj, sem na letalu uporabila ogromno plastike za enkratno uporabo, pribor, za hrano, potem tudi skodelica, za kavo je bila samo za enkratno uporabo. In tako sem ponovno spoznala, da je to zelo problematično. Je pa res, da je to tudi tesno povezano z živilskimi odpadki, hočemo zmanjšati živilske odpadke in zato tudi potrebujemo plastiko. Se pravi, moramo poskrbeti za to, da ne bo prišlo do nekega protislovja. Recimo doma sem popolnoma zbegana pri recikliranju. Spoh ne vem, kaj se lahko reciklira in kaj se ne. Plastiko veliko krat tudi umivam da je ne bi onesnažila, pri tem pa se tudi sprašujem, koliko vode bom za to zapravila. Se pravi, gre za ogromno izzivov, ki so med sabo povezani. Potem pa še to, kar je predejala gospa Okan, gre za kmetijstvo, poljedelstvo, plastika se uporablja tudi pri proizvodnji v kmetijstvu, ampak moramo imeti vedno v mislih dejstvo, da plastika ne izgine. Biogospodarstvo je lahko tudi dobra rešitev za vse naše izzive. Vem, da ste tudi razočarani. Morda je to tudi povezano z prepovedjo izvoza v Kitajsko, ampak moram tudi povedati, da moramo storiti še veliko več, da bi povečali ozaveščenost naših ljudi. To smo storili tudi na Irskem. Hvala. Zdi se, da je to vse, zato bom dala ponovno besedo našim govornikom, komisiji, pa tudi deležnikom, tako da se odzovejo na slišano. podobno, kakor čisto na začetku bom dala sedaj besedo naprej gospe Valret. Hvala za besedo. Mislim, da moram odgovoriti kar na veliko število vprašanj. Omenili ste bioplastiko. Ali je to rešitev? ali bomo z njo izboljšali našo uporabo plastike. Mislim, da je treba razlikovati med bioplastiko in biorazgradljivo plastiko. Se pravi, plastiko, ki sestoji iz biorazgradljivih sestavin. To razlikovanje je zelo pomembno, kajti opazili smo tudi, da se lahko biomasa uporabi za proizvodnjo proizvodov, ki so podobni plastiki, ampak niso biorazgradljivi. Mislim, da to po mojem mnenju ni najboljša rešitev. Govorim namreč o bioplastiki. Sicer obstajajo določene biorazgradljive dejavnosti, ki pa jih ne moremo tako preprosto med sabo razmeti. Zlasti, ker je to povezano tudi z zbiranjem odpadkov, s pobiranjem odpadkov. To je lahko problematično. Danes smo že slišali, da je težko ustrezno zbirati in ločevati plastične odpadke. In če bi plastični odpadki se pomešali z ostalimi odpadki, bi bilo to še bolj problematično. In mislim, da bi to privedlo tudi do slabše kakovosti recikliranih materijalov. Se pravi, nimam za vas nobene rešitve, bomo pa o tem tudi razmislili. Toliko v prvem vprašanju. Sem pa marsikaj slišala tudi o prisotnosti zelo škodljivih, toksičnih snovi v našem okolju. V moji predstavitvi pa sem že povedala, da je prisotnost toksičnih snovi v plastiki nekaj, kar lahko razrešimo z kemičnim recikliranjem. Recimo plastika se lahko topi z določenimi postopki. To pomeni, da lahko polimere ponovno uporabimo. Plastika iz termostetov veliko krat sebuje tudi zelo toksične snovi. Enako velja tudi za molimere, ki se potem lahko uporabijo v celotni kemični verigi. To je lahko morda neka rešitev v daljni prihodnosti. In na takšen način način bi lahko iz plastike tudi odstranili še ostale škodljive snovi, ampak zato potrebujemo še dodatne naložbe. Sami smo opravili tudi številne pilotne projekte, majhne pilotne projekte, ki jih moramo ponoviti na višji stopni, se pravi v večjih obratih. Glede naložb pa moram povedati, da se moramo seveda posvetiti kemijskemu recikliranju. Bom pa še enkrat nekaj povedala o prisotnosti zelo toksičnih snovi v plastiki. To še ne pomeni, da se plastika ne more reciklirati. Naš pristop mora temeljiti na tveganjih. Ne smemo se omejiti samo na nevarnost in na tveganja. Ugotovili smo, da se lahko reciklirana plastika ponovno uporabi. Dokažemo pa lahko tudi, da je tveganje pri tem zanemarljivo. In kadar lahko to dokažemo, potem tudi mislimo, da je primerno, da se plastika reciklira. Uredba RIČ to tudi predvideva. Ta uredba je zelo sodobna uredba, ki predvideva, kot sem že dejala, takšne ocene, s katerimi potem tudi gotovimo, ali se recikliranje plastike sploh splača. Seveda za to se morajo podeliti tudi dovoljenja in mislim, da bi takšne dovoljenja morali tudi razširiti pri uporabi ostalih materijalov. Potem ste tudi omenili potni za različne materijale, ne vem, ali je to sploh izvedljivo. Vem, da marsikoga skrbi vsebina recikliranih snovi, zato je treba res ustrezno komunicirati preko vseh dobavne verige, vse do samih potrošnikov. Po desetih, dvajsetih letih se pač plastika veliko krat znajde med odpadki, ampak ta plastika se lahko seveda reciklira. Je pa tudi pomembno, da vemo, ali ta plastika vsebuje tudi škodljive snovi. Zato je treba tudi sodelovati z industrijo. Ne verjamem, da je potni liza materijale tukaj najboljša rešitev. Mislim, da so inovacije zlasti pri lirikah blokov najbolj pomembne, tako bi lahko lagali več v te inovacije in potem bi tudi ugotovili, kaj je sploh možno, kaj je izvedljivo glede recikliranja v sami vrednostni verigi. Sedaj pa bom dala besedo še ostalim kolegom. Hvala. Gospa Prestland. Hvala za vsa vprašanja. Nekaj bom povedala o mikroplastiki. Mikroplastike ne moremo očistiti, ko je v e, oceanih. Mislim, da bo potopila. To pa seveda ne pomeni, da ne bo imela nobenih okoljskih učinkov. Določene študije so tudi dokazale, da mikroplastika v usedlinah popolnoma uh, se popolnoma spremeni in tudi ima negativne posledice na sam habitat na dnu oceana. Glede mikroplastike imamo tudi določene standarde, ki niso mednarodno dogovorjeni, to so novi standardi. Gre pa za standard, ki je povezan z razgradljivostjo v pomorskem okolju. Se pravi, če je proizvod sproščen v reko oziroma na kopno se ne bo razgradil. In ta standard tudi dovoljuje 10 odstotkov materijala, ki se ne razgradi. To je po našem mnenju nekaj, kjer moramo biti previdni, to nas tudi zelo skrbi. Ne želimo, da bi bioplastika bila rešitev za odpadke na morju. Sicer ima določene koristi, ampak te koristi morajo biti jasne vsem, tako da potem vsi vejo, kako jih je treba pobrati na koncu njihovega življenjskega cikla. Potem pa še nekaj o merjenju trajnosti. Mar se kaj smo že povedali o trajnosti, ampak trajnost je večplastna. Razlagamo si jo na različne načine. Treba pa je tudi pri tem upoštevati sledeče. Se pravi, 있다. Sredo odločimo, ustrezno tem, katere materijale bomo uporabili pri izračunu. Enako velja tudi za načine čiščenja in obdelave. Določeni načini niso najbolj sonaravni, zlasti kar zadeva energetsko učinkovitost. Recikliranje po našem mnenju ni dokončni odgovor na vse pristope. Obstajajo še druge alternativne možnosti. Govorili smo tudi o tem, da je treba spremeniti obnašanje naših potrošnikov. Omenili ste tudi, da te kampanje ozaveščanja dosežejo ljudi. Ampak zdi se mi, da je bolje, da našim državljanom pomagamo z preprostimi rešitvami. Olajšati jim moramo tudi možnosti ponovne uporabe. Določene države članice sedaj omogočajo državljanom, da vračajo uporabljene plastenke v določena odlagališča in to se je zelo obrestovalo in zato mislim, da bi bilo takšen pristop potrebno tudi uvesti v ostale države članice. Glede majhnih taks, eh, te se tudi lahko obrestujejo, to smo tudi gotovili pri direktivi o plastičnih vrečkah. Morda bi lahko tudi spodbujali ljudi, da pravzaprav jejo v sami restauraciji in da ne uporabijo plastičnega pribora s tem, ko hrano odnesejo domov zmanjšanje plastike je seveda tudi naša glavna prioriteta. Če hočemo zmanjšati količino plastike v oceanih, moramo tudi razmisliti o sami uporabi materijala. Material je treba uporabljati na takšen način, da se bo uporabljal dolgo čas oziroma če se uporablja, da se bo potem lahko tudi recikliral. V ZDA sedaj načrtujejo gradnjo 260 novih obratov za plastiko. Kar me zelo znemerja. Evropa po drugi strani pa mora dokazati, da lahko gremo po drugi poti, ki bo okolju bolj prijazna. Tako da bomo s tem tudi imeli pozitivne posledice za naše okolje. Hvala, sedaj pa dajem besedo gospe Vangeljove. Dobila sem toliko vprašanj, da ne morem odgovoriti na vse. Bom pa zato na začetku izpostavila pomembnost krožnega gospodarstva, s katerim bi seveda povečali učinkovitost virov in zmanjšali emisije toplogrednih plinov. Hkrati pa bi seveda zmanjšali količine odpadkov. govorimo o bioplastiki. In včasih bioplastika ni najboljša rešitev, zlasti kadar se vse med sabo pomeša. Krožnost ne bo razrešila problema smetenja, ampak povečala bo večjo učinkovitost naših virov. Ta pa je pomembna. In mislim, da je plastika tukaj zelo dober vir, ki ga je treba bolj trajnostno in učinkovito upravljati. Slišali smo, ali bi lahko plastiko zamenjali z bolj okolju prijaznimi materijali. Zakaj imamo pa plastiko? To je material, s katerim bomo sedaj proizvajali blago, ki ga družba potrebuje oziroma za katerega družba misli, da ga potrebuje. Zato je bila plastika tudi sploh uh, iznajdena. Poglejmo si nedavno študijo Trukusa, ki je izračunala okoljski učinek zamenjave plastike z ostalimi alternativnimi možnostmi. In sicer s tem bi povečali izpuste toplogrednih plinov štirikrat. Še enkrat bi želela povedati, da Krožnost ni rešitev za vse, sicer s krožnostjo lahko povečamo učinkovitost virov, ni pa rešitev za vse. Res je, da sedaj stavimo na preventivi, zmanjšujemo odpadke in seveda zmanjšujemo proizvodnjo plastike, tako da bi našim državljanom zagotovili več kakovostne hrane sicer smo s tem zmanjšali količino plastika, ampak to ni dovolj. Moramo tudi poskrbeti, da bomo na primeren način ponovno uporabili in reciklirali že uporabljeno plastiko. Potem pa še nekaj o plastenki. Ta plastenka. No, vesela sem, da ste nam jo ponudili. ampak ta plastenka se stoji iz reciklirane plastike, PT, ki se ponavadi uporablja za te namene. Mislim, da moram poskrbeti za to, da se pobere vsa embalaža. Treba izboljšati vseh se obrate za embalažo in za recikliranje. Potem bomo lahko tudi bolj trajnostno živeli. Plastika je dragocen material in ta plastika je reciklirana. Podarek mora biti na samem cilju. Vedno govorim tudi o ekodizajnu skupaj z materialom, skupaj z plastiko. Na takšen način bomo lahko tudi povečali možnost recikliranja plastike in s tem bomo tudi ojačili krožnost in ponovno uporabo. Toliko o tem. Po drugi strani pa se soočamo s prevelikimi količinami odpadkov. Pri odpadkih imamo ponavadi plastiko, čep za, na plastenkah. Zakaj ne bi plastenke oblikovali na takšen način, da čep ne bo preprosto odpadel? Ne smemo vedno kriviti potrošnika za to, da pač odvrže določene dele materijala, ki ga kupi. Po mojem mnenju bi bilo najbolje, da materijal oblikujemo na takšen način, da bo tudi prijazen za uporabo potrošnikov. In da smo Mar se kaj že slišali o tem, da je treba odpraviti z celotno plastično embalažo? Recimo, ko grem domov, veliko krat uporabljam tudi globoko zamrznjeno selenjavo. Je pa res, da potem, ko jo seveda uporabi moram so to plastiko sprati in tudi primerno odstraniti. Zato bi vas tudi želela prositi, da se ne omejite samo na plastiko za enkratno uporabo, ampak da obravnavate tudi ostale probleme. Dejali ste tudi, da lahko za bioplastiko povečamo krožnost, da najdemo lahko tudi nove rešitve. Je pa res, da obstajajo še ostale tehnologije za recikliranje plastike, recikliranje krme. Se pravi, vse te rešitve je treba povezati na takšen način, bomo povečali učinkovitost virov in smanjšali oglični otis. Prosim vas, da uporabite tudi dejstva in znanost, In na takšen način bomo res našli najbolj primerne rešitve za naše državljane. Potem pa ste še na koncu nekaj dejali nekaj o mikroplastiki. Res je, ko se mikroplastika znajde v okolju, je težko pobrati in odstraniti. Zato je treba pravzaprav odpraviti glavne razloge za to, da se plastika sploh znajde v našem okolju oziroma v naših oceanih. In to smo mi tudi storili v naših ukrepih. Mi sponsoriramo tudi številne študije, akademske študije, se pravi, kadarkoli potrebujete kakšne informacije o plastičnih proizvodih, se lahko obrnete na nas. Vemo, da sedaj še ne obstajajo nobeni znanstveni dokazi, da škodi okolje, ampak dejstvo je, plastika ni del okolja. In mislim, da jo lahko odstranimo na različne načine. Moje sporočilo je, da se morate pomagati sami, na takšen način boste pomagali tudi drugim. Morate biti jasni, treba je povečati krožnost in učinkovitost virov, po drugi strani pa moramo tudi zmanjšati količino odpadkov. Ne smemo posega med sabo pomešati, kajti če bomo to storili, bomo demonizirali plastiko. Hvala, sedaj pa gospod Maki Matila. Mislim, da sem že slišal odgovore na vsa vprašanja, bom pa vseeno še sam nekaj dodal celotni razpravi. Naložbe. Mislim, da še nimamo neke najboljše rešitve za naložbe in za raziskave. Podarek mora biti seveda na ciljno usmerjenih naložbah. Slišal sem tudi določene vprašanja glede obnašanja potrošnikov. Potrošnik mora imeti možnost, da se pravilno odloči. Naj gre za recikliranje, ponovno uporabo oziroma za ostale rešitve. Po mojem mnenju, to, kar koristi okolju, tudi koristi potrošniku mikroplastika. Potrebujemo še dodatne raziskave na tem področju. Raziskave so predpogoj za dodatno ukrepanje. Glede odpadkov pa mislim, da je treba ustrezno ločevati in zbirati odpadke, ampak zato je treba državljane še bolj ustrezno ozavestiti. Pa še nekaj o sami krajnosti. Mislim, da moramo imeti poenotena merila. Drugače si bomo trajnost razlagali vedno na drugačne načine. Pri trajnosti pa potrebujemo ponostavljen pristop. Hvala. Čisto na koncu pa bom dala besedo še gospodu Saudavgasu za komisijo hvala za to zanimivo razpravo. Slišal sem res marsikaj zanimivega, tako od vaših poslancev, kakor od vseh deležnikov. To, kar ste povedali, je tudi tesno povezano z našo strategijo. Bom pa naprej nekaj spregovoril o davku na plastiko naši strategiji smo bili zelo previdni. Dejali smo, da bomo proučili morebitne davčne ukrepe. Sam lahko tudi potrdim, da o tem razmišljamo sedaj pri komisiji. Je pa to zelo delikatna zadeva in zato seveda potrebujemo dovolj časa, da vse ustrezno proučimo ampak seveda gremo v to smer. Razmišljamo o davku na plastiko. Potem ste tudi omenili posledice kitajske prepovedi. Lahko tudi povem, da bo Kitajska nadaljevala s to prepovedjo in s tem bo vsekakor nekako zmotila trgovinske tokove, ampak mislim, da nam je odprla oči s to prepovedjo. Industrija obladovanja odpadkov mi je zaupala, da so se soočili s problemom destinacije odpadkov, ki so zapuščali Evropsko unijo. Sedaj pa se pojavlja priložnost, da dobimo vse to nazaj, ampak pri tem moramo biti previdni in pametni, kako bomo ponovno uporabili odpadke. Sežiganje je druga najhujša rešitev v sami hierarhiji ravnanja z odpadki. Sežiganje je dobro, če se ne more recikliranje in seveda ta material je treba potem uničiti, ker pač ne spada v okolje, ampak to mora biti neka izjema. Potem pa ste omenili še standarde, standardizacija tukaj ni najbolj preprosta. Imamo standarde za biološko razgradljivost, ki seveda pomeni razgradljivost v okolju, ki pa seveda pomeni čisto nekaj drugega v različnosti različnih okoljih, zato je težko doseči nek ponoten standard za biološko razgradljivost. Enako velja tudi za standarde zbranih plastičnih podatkov, ki se lahko potem ponovno vrnejo v samo proizvodnjo. Industrija pač mora vedeti, da so ti odpadki še vedno kakovostni in tudi varni za uporabo. Omenili ste tudi kemijski del. Saj veste, komisija je sicer objavila sporočilo o strategiji sedaj, pa komisija tudi razmišlja o tem, da bi povezala vse te strategije tako da bi povezali tudi plastične odpadke z kemičnimi odpadki, se pravi, kako ravnamo z njimi. Industrija se nam je pritožila, da obstajajo določene vrzeli in prekrivanja. In ne smemo pozabiti tudi na to, da so se včasih v plastiki uporabljale snovi, ki danes niso več dovoljene, ampak sedaj so te snovi še vedno v okolju, v odpadkih, zato moramo te odpadke zbrati in iz teh odpadkov seveda odstraniti te danes prepovedane snovi. Zato sem res vesel, da je tudi naša kemijska zakonodaja tudi zelo stroga. In z njo poskrbimo tudi za to, da v proizvodnjo, v gospodarstvo ponovno vrnemo samo varne snovi. Potem pa ste omenili še okso razgradljivost. Poročilo je bilo objavljeno. Sedaj bomo delali tudi na določenih omejitvah v okviru uredbe RIČ. Sveda, to je najbolje, kajti se bo lažje in hitreje, kakor pa v samem postopku so odločanja. Ampak brez skrbi še vedno bomo ohranili vse stroge pogoje. Prepričan pa sem tudi, da bosta obe agenciji našle naše najboljše rešitve. Enako velja tudi za mikroplastiko. Mikroplastika, ki je v proizvodih. Tukaj je lahko uredba REACH zelo hiter, učinkovit način za urejanje tega področja mikroplastika, ki se pravzaprav proizvede z obrabo tekstilnih proizvodov, no tudi na tem področju delamo se pri komisiji. Mislim, da sem tudi v veliki meri odgovoril na zastavljena vprašanja. Še enkrat najlepša hvala za to zanimivo razpravo. Hvala tudi predstavnikov komisije, pa tudi vsem deležnikom in poslancem. Razprava se je šele začela in upam, da bomo z njo nadaljevali tudi na naslednjih zasedanjih našega odbora. Še enkrat najlepša hvala vsem udeležencem, s tem smo pa tudi zaključili zadnjo točko na dnevnem redu. Ponovno pa se bomo videli naslednji ponedeljek ob treh. Um. Let me remind you, there is a... Imeli pa bomo tudi javno predstavitev mnen o endokrinih motilcih. Tako da ste povabljeni na